vašim predsedovanjem bomo presegli tudi te težave. V tem kontekstu bi vas prosil, da nam zagotovite, da boste z nami iskali neko rešitev v okviru razprav o enotni ureditni trgu in da ne boste sprejeli eh, predloga komisije, preden bomo našli vse rešitve za vse horizontalne probleme. Hvala lepa, gospod predsednik, takoj vam predajam besedo in se vam zahvaljujem za vašo eh, razpoložljivost in za vašo prisotnost. Hvala lepa. Besedo imaš ti, Marek. Panie posłanki, panowie posłowie, panie przewodniczący. Spoštovani poslanci, spoštovani predsednik, gospe in gospodje. V veliko časti in veselje mi je, da vam lahko danes predstavim prioritete sveta na področju kmetijske in ribiške politike za naslednjih šest mesecev. Polsko predsedstvo upa, da bomo lahko imeli zelo plodno sodelovanje med posameznimi institucijami in da bo vse skupaj potekalo v zelo pozitivnem vzdušju. Gospod predsednik, Poljska prvič prevzema odgovornost, ki je povezana z izvajanjem predsedovanja svetu. In radi bi se čim, radi bi se čim bolje znašli z izzivom, in, ki jih pred nas predstavlja delo v svetu. Poljska je na, v, na področju kmetijstva zelo močno razvita, zato je tudi razvoj podeželja in pa kmetijstva ter ribištva za nas zelo pomembna. Vprašanja kmetijstva so del prednostnih nalog polskega predsedstva. To pa sodi v sklop varnost Evrope na področju hrane, energije in varnosti. In v zvezi s tem bi radi poudarili, pomen varnosti oskrbe s hrano za Evropsko unijo in pa tudi posebno funkcijo, ki jo moramo dodeliti tudi skupni kmetijski politiki in pa njeni reformi na področju razvoja kmetijstva in pa podeželja je za nas SKP po 2013 zelo pomembna, pa tudi obnovljive energije na podeželju. To bo tudi vodilo do diverzifikacije verov na podeželju. V povezavi z kohezijsko in energetsko politiko moramo tudi gledati kmetijsko politiko. Spoštovani predsednik in dragi poslanci, prihodnost SKP je zelo pomembna za polsko predsedstvo. To vprašanje je med nami že dlje časa in razprave potekajo že nekaj časa. Slišali smo tudi sporočila komisije v zvezi z reformo SKP, pričakujemo tudi novo sporočilo za leto 2020. Potem je tu resolucija parlamenta iz preteklega meseca v povezavi z to tem sporočilom komisije. Probleme, ki jih je opredelil parlamenta, se v veliki meri pokrivajo s tistimi, o katerih razpravljamo na svetu. In prepričan sem, da bo svet, tako kot parlament, želel, da bi formalni proces odločanja še nadaljevali. Ko bo komisija sprejela ta svežen, namerava polsko predsedstvo izvesti zelo intenzivno razpravo oktobra v svetu. Gospod predsednik, to bo prva reforma SKP, ki bo zajemala vseh 27 držav članic in to bo tudi prva reforma, ki jo bosta morala izvesti svet in parlament kot so zakonodajalce. In zagotovo boste obe instituciji najbolj upoštevali nadrejen interes evropskega kmetijstva in pripravili skupen kompromis. Dosedanja dela so pokazala, da razprava na temo SKP ne bo enostavna. Prihodnost SKP bo tudi tesno povezana z vodočim proračunom Evropske unije. Tudi tu je polsko predsedstvo že začelo z deli. Svet je mnenja, da morajo države, kot tudi posebni odbor Sure, ki so izrazili mnenje, da pod leto 2013 moramo ohraniti raven financiranja za SKP. In tudi sam bom spodbujal parlament, da razpravlja o sami intenziteti reforme SKP. Doseči moramo tudi določene poenastavitve, moramo se ločiti od nekdanjih plačilnih mehanizmov in uvesti nove kriterije, katere tako bo lahko SKP postala bolj pravična, lahko bo bolj inovativno osmerjena, bolj konkurenčna in bo prispevala k razvoju. To pa mislim, da je naš skupni cilj tudi tu v parlamentu. Naše razprave o reformi bodo potekale tudi v luči pogajan v STO v Dohi, potem so tu še bilateralna pogajanja z tretjimi državami, predvsem v okviru Merkosurja in pa razprave v različnih mednarodnih gremijih, predvsem v FAO, G20 in v okviru Codex Alimentarius. Rad bi vam sporočil tudi, kaj si je predsedstvo zamislilo za nekatere teh eh, pogajanj. V krogu Doha smo po desetletnih pogajanjih še vedno mnenja, da bi lahko do cilja prišli do posameznih, posa, posameznih akcij in rešitve za posamezna vprašanja ne smejo biti dosežene na račun drugih. V okvirju Merkosurja se moramo vsi opreti na mandat za pogajanja komisije, najnovejše novice glede ocene um, vplivov so pokazali, ki so interesi evropskih kmetov in situacijo bomo spremljali še naprej. Kar se tiče FAO, polsko predsedstvo podpira prizadevanje Evropske unije. v tej smeri, da moramo najti mednarodne in usklajene odgovore glede varnosti oskrbe z hrano. Več kot milijarda ljudi na svetu trpi zaradi lakote in to je pomembno tudi za Evropo. Pod francoskim predsedstvom bo pomembno vlogo odigral tudi G20. treba je zagotoviti, da se bodo uspešna srečanja preteklih mesecev, srečanja ministrov preteklih mesecev nadaljevala in tudi pri samem načrtu izvajanja moramo biti uspešni, kar se tiče kmetijskih izdelkov. Potem bi povdaril tudi povdarek, eh, po, pomen Codex Alimentarius organizacij FAO in STO, ki kot mednarodne organizacije zagotavljajo varnost oskrbe s hrano. Ti standardi, ki jih zagotavljajo, so referenčna točka tudi za Svetovno zdravstveno organizacijo v primeru nejasnosti ali sporov pri uporabi fitosanitarnih in sanitarnih ukrepov in tudi pri varnosti skrbo s hrano. Lahko vam zagotovim, da v okviru polskega predsedstva bo Evropska unija še naprej zelo intenzivno sodelovala pri delih eh, v zvezi za kodeks alimentarius. V naslednjem mesecu bodo potekala tri srečanja odbora za kodeks alimentarius v zvezi z naslednjimi točkami nadzoru voza in izvoza živil in pa metode certificiranja ter eh, prehrana in živila posebnega pomena. Gospod predsednik, na kratko bi vam predstavil tudi polsko stališče v zvezi z drugimi temami, o katerih že razpravljamo v naših institucijah oziroma ki jih bo komisija predstavila v naslednjih eh, tednih. Začel bi z svežnjem o kakovosti živil. 2010 je komisija predstavila ta svežen, ki se opera na dve izhodišči. Najprej gre tu za spremembo obstoječih standardov in kakovosti obstoječih oziroma kakovost kmetijskih izdelkov. Tu je bil dosežen velik napredek pri pregledu teh mnen in izjav, vendar pa bo potrebna tudi politična odločitev. Svet pričakuje trialog z parlamentom. Lahko pa vam zagotovim, da bo polsko predsedstvo intenzivno delalo na tem, da bomo dosegli dober kompromis. Potem svežen za mlečni sektor. Tu bo um, predsedstvo sodelovalo z parlamentom in zaporočevalcem gospodom Nikolsenom in tu bomo morali pripraviti ustrezne ukrepe za ta sektor. Kriza, ki se je zgodila v tem sektorju v letu 2008, zahteva take ukrepe, da bomo lahko te kmete bolje pripravili na prihodnost. Potem vprašanje identifikacije živine. Tu bo komisija predložila predlog glede uvajanja elektronske identifikacije živine in pa poenostavitve obstoječe zakonodaje. Prepričan sem, da bo komisija tu pripravljena prisluhniti vsem predlogom, ki bodo zmanjšali administrativno breme za kmeti, kmete in za države. Polsko predsedstvo si želi, da bi se ta dela čim prej zaključili. Želimo si konstruktivni, um, konstruktivni dialog tudi z odborom za kmetijstvo pred koncem letošnjega leta. Potem še ena naloga, kateri obe instituciji pripisuje velik pomen, to pa je zdravje živali. Mnenja smo, da bo jeseni komisija predložila poročilo povezano z uredbo 1205 v zvezi z prevozom živali in zdravjem živali med prevozom. Potem zdravje rastlin, ustrezne Um, prve, prvi ukrepi in predpisi so bili sprejeti pred 30 leti. Od takrat se je svet spremenil in treba je prilagoditi. Globalizacija in pa podnebne spremembe povečujejo um, tveganje, da se škodljivci in bolezni širijo. To zadeva okolje in pa kmetijstvo. Nujno je prilagoditi in poenostaviti zakonodajo Evropske unije v povezavi z trgovino semeni um, in sadikami. Potrebujemo usklajen in konkurenčen trg unije in zagotoviti je treba visoko kakovost semen in pa drugih sredstev. Hkrati pa moramo ščititi okolje in si prizadevati, da bomo, da se bomo prilagodili globalizaciji in pa mednarodnim normam. V zvezi s tem bo seveda predsedstvo sodelovalo skupaj z parlamentom pri pripravi zakonodajnih aktov. Hkrati pa lahko povem, da bo svet kmalo začel javno razpravo v zvezi z zeleno knjigo, ki naj bi jo pripravila komisija v zvezi z politiko subvencij. Ta zelena knjiga bo omogočila razvoj učinkovitega instrumenta razvoja, ki bo omogočil tudi koriščenje subvencij za to, da se lahko doseže cilje tih politike. To temo bomo obravnavali tudi na svetu v septembru. Gospod predsednik, še nekaj besed v zvezi z prilagajanjem zakonodaje na področju kmetijstva Lizbonski pogodbi. Tehnična dela, tu imamo štiri velike elemente glede na SKP. Torej uredba povezana z neposrednimi plačili, potem uredba povezana z skupno tržno organizacijo in uredba v zvezi z razvojem podeželja in pa uredba povezana z financiranjem SKP. Tu so na vseh področjih dela že predvsej napredna, v nekaterih dokumentih so se začeli trilateralni pogovori, pri drugih pa se bodo ti pogovori k malu začeli. Z velikim zadovoljstvom smo slišali, da bo ste v tem odboru, vi, oziroma da ste se v tem odboru, gospod predsednik, osebno zavezali, da boste vodili de, razpravo o teh dokumentih. Svet je uh, ta cilj vzel na znanje in eh, to pomeni, da želimo te razprave zaključiti čim prej. Ne pa po nepotrebnem obremenevati razpravo o SKP. Gospod predsednik, sedaj bom zaključil za svojo predstavitvijo in vam zagotovil, da bo polsko predsedstvo v naslednjih mesecih storilo vse, kar je v njegovi moči za to, da bo vodil primeren in dober dialog med našimi institucijami razviti moramo dobre izhodišča za ambiciozne in uravnovešene kompromise, ki jih želimo doseči v letošnjem letu in tudi kasneje. Hvala za vašo pozornost. Grazie, Marek. Hvala lepa, Marek, hvala lepa za tvoje besede in eh, za tudi angažiranost polskega predsedovanja. Zahvaljujemo se ti tudi za tvojo redno prisotnost v Evropskem parlamentu. Večkrat smo ga srečali tudi na plenarnem zasedanju prejšnji teden v Strasburgu, to nas razveseljuje. Pred nami eh, je šest mesec, mesecev skupnega intenzivnega dela in eh, te priložnosti za srečevanje nam bodo omogočile, da napredujemo pri naših institucionalnih obveznostih. Eh, torej, eh, zdaj bomo odprli razpravo, predal bom besedo eh, vsem in ne zgolj koordinatorjem. Dajemo besedo gospe Begines. Uh, hvala lepa, hvala tudi ministru in želimo vam vse dobro za vaše predsedstvo. Mislim, da z vidika LS je vaš podark na varnosti oskrbe s hrano in pa tudi mi člani, seveda si člani odbora, si, se strinjamo z vami in to je res naša poglavitna skrb. Evropska unija bi morala imeti to kot glavno prioriteto in zato vas bomo podpirali pri vaših prizadevanjih, da date na prvo mesto varnost oskrbo hrane pri vseh temah. Omenili ste tudi vprašanje proračuna, to je velika skrb našega odbora in naš odbor si želi, da proračun ostane na isti ravni. Prešala bi vas nekaj v zvezi z reformo. Pri vaši predstavitvi ste omenili iskanje novih kriterijev in vsi si prizadevamo za to, s tem pri tem pa um, se opiramo na pragmatičen pristop, bi nam lahko povedali kaj več v zvezi z tem vprašanjem. Tu moramo upoštevati poštenost pri politikah, moramo ohraniti proizvodnjo hrane znotraj Evropske unije in to razporejeno po državah članicah in seveda so tu še regionalna vprašanja pri SKP. Potem pa je tu še neko področje, ki se ga niste dotaknili Komisija je opredelila zaskrbljeno zaradi deleža um, cene potrošnika, ki ga prejme proizvajalec. Mi smo mnenja v našem odboru, da se tu dogodki včasih razvijajo um, negativno za proizvajalca in kako lahko izpostavite to temo za to, da se bo zagotovila več poštenosti v verigi tu se nam zdi, da je neravnovesje zelo veliko in da so proizvajalci tisti, ki morajo sprejeti cene takšne, kot so, drugi pa potem poberejo dobiček. S tem je povezan tudi mlečni sektor in naš poročevalec gospod Nikolson je pripravil svoje poročilo. Uh, veliko, velika zaskrbljenost je v državah članicah v zvezi s tem, kako se bomo spopadli z obdobjem po kvotah in tu bi potrebovali neke usmeritve. Bi morda komentirali lahko tudi težave držav članic, kjer omejitve kvot že povzročajo težave in kako bi se lahko to rešilo tako strani sveta kot komisije. Uh, Kar se tiče podarka na obnovljivih virih, to je seveda pomembno, vendar to ne moramo to izvesti brez, ne da bi ogrožali um, varnost oskrbe s hrano. Seveda se zavedamo, da je te, to, to precej težavno, ampak to moramo upeštevati. Potem pa še trgovinska politika, to je nekaj, kar ste tudi omenili in zanima me, kako nameravate nadaljevati pri sporazumu Mercosur. Uh, nas v odboru in v ILS skrbijo mm, neskladnosti znotraj Evropske unije na področju trgovinske politike. Skušamo seveda prepričati kmete, da se nam pridružijo v strateškem forumu, vendar pa smo videli na strani trgovine, da so bili izvedeni okrepi, ki škodijo našemu kmetijskemu sektorju in delujejo proti um, kmetom. In verjamemo, da bi kmeti radi dosegli visoke standarde, vendar pa to ni vedno tako, kadar gre za uvoz iz tretjih držav. Potem pa je tu še drugo vprašanje. Tu se močno povdarjajo bilateralni sporazumi, potem pa je tu še sporazum STO. To pa lahko zelo slabo vpliva na naš kmetijski sektor in povzroča probleme za varnost oskrbe hrane. Rada bi, da to pre, sporočilo prenesete tudi svetu in da to upoštevate pri vprašanju trgovinske politike. Naše skrbi v zvezi s tem so precej velike. Potem pa še nekaj zaključnih pripomb, če smem, v zvezi z zdravjem živali. Tu bi vas prosila, da se s tem ukvarjate na podlagi že uveljavljene zakonodaje, ki jo je treba v celoti izvajati. Vedno obstaja skrb, da se dodaja zakonodaja, ne izvaja se pa že obstoječa. Zato prosim, da delate v tej smeri, da se celotna obstoječa zakonodaja že izvaja, začne izvajati. Potem pa je tu še naša velika skrb v zvezi z pticami v kletkah. In uh, zakonodaja s tem povezana in mislim, da se boste morali tudi vi ukvarjati z posledicam te zakonodaje, kajti nekateri proizvajalci niso pripravljeni na njo in tu bo treba zagotoviti, da bo vse skupaj potekalo pošteno za vse države. Podarjam oziroma pozdravljam tudi vaše komentarje v zvezi z svežnjom kakovosti hrane. Vendar pa moramo zagotoviti, da bo Evropa skladna v zvezi s tem, kar govori glede kakovosti in kar potem stori. Med besedami in dejanji pa tu ne vidim neke skladnosti. In želela bi si, da ste vi tu pravični posrednik in da vi to vprašanje postavite na čim višjo raven. In zahvaljujem se vam tudi za vse, kar ste izpostavili v zvezi z. Uh, SKP in vam želim veliko sreče pri tem. Hvala lepa, eh, gospa Megines, gospod. Pérez ima besedo na to, pa še naslednji govornik. Izvolite. Señor presidente, señor ministro, le, le deseo todo el éxito en los trabajos. Hvala lepa. Gospod minister, želim vam vse dobro v, pri delu naslednjih šest mesecev kajti kot vemo, bomo vsi zelo da, so, dobro sodelovali v naslednjih mesecih in sprejeli bomo nekaj zelo pomembnih odločitev za prihodnost SKP in pa tudi za naslednjo finančno perspektivo, ki bo opredelila Evropsko unijo v prihodnosti. Želela sem povedati nekaj o svižnju kakovosti. Kot poročevalka na to temo. Seveda se veselimo sodelovanja z vami. Kot veste, smo že imeli nekaj srečanj in se veselimo tudi naslednjih. Odbor je že sprejel stališče v zvezi z režimom kakovosti in pa zdržnimi standardi. Morda bi povabili, pozvali predsedstvo, da vzame na znanje naše stališče, tudi ko se bodo pogajali za komisijo. Vem, da je kar nekaj zahtevnih točk, ki jih bo treba predelati, vendar pa, če si pogledamo, da ima tu parlament večinsko mnenje in da smo dosegli neko, nek sporazum, ki ga podpira velika večina, to kaže na to, da je isto možno tudi v svetu. In možno bi bilo, da bi ta svežen zagledal luč sveta v naslednjih mesecih. In radi bi zagotovili to dodano vrednost proizvajalcem ter nadaljevali z vsemi politikami, ki vplivajo na trženje izdelkov ne le znotraj EU, temveč tudi zunaj. Zelo se veselimo sodelovanja z vami in hvala lepa. Hvala lepa. Rodust na to pa kanjeter. Oprostite, nisem razumela svojega imena. No, to je pač povezano z izgovorjavlo. Res nisem razumela. Tudi jaz vas prav prisrčno pozdravljam in se veselim, da ste tukaj. Zelo pozorno sem vam prisluhnila vendar pa sem vam tudi pozorno prisluhnila na nemškem dnevu kmetu v Koblencu. Tako tam, kot tudi danes, nekako pravite, da ste mnenja, da je razdelitev neposrednih plačil še vedno zelo nepravična. Eh, Govorite o novih objektivnih kriterijih. Sedaj sem vas dobesedno citirala, to ste ravno kar rekli, in da je treba stare odpraviti. Nam lahko prosim poveste, kaj konkretno mislite s tem in kaj predlagate, kako naj to obravnavamo po vašem mnenju v naslednjih mesecih. Potem ste na tem dnevu kmeto rekli tudi, da bodo kvote za mleko zaključene v letu 2015 in da se vam zdi to zelo problematično. Rečeno je bilo, da je šlo to za napako v tolmačenju in ker ste danes tukaj v tem prostoru, vas prosim, da zelo konkretno poveste, ali želite izstop iz kvot ali ste mnenja, da jih je treba ohraniti. Prav vam dam v tej točki, da je treba razviti še dodatne instrumente, da bi majhna podjetja um, rešili pred polomom. In tu ne gre za moje mnenje, ampak za vaše in zato me zanima, kaj boste povedali v zvezi s tem. Hvala. Grazie onorevole Calniete, poi Dorfman. Hvala lepa, Calniete, na to Dorfman. Augsti godātais ministri kungs, es no viss sirds novēlu Polijas prezidentūrai panākums. Hvala. Predsedstvu želim vse dobro, kaj ti ne čaka vas enostavna naloga, lahko pa računate na našo podporo. Posebej bi rada to izpostavila, kaj ti obstaja vprašanja, kjer se naša stališča skladajo, namreč objektivni kriteriji v zvezi z SKP. Cenim tudi vaše stališče v zvezi z večletnim finančnim okvirjem. Vprašanja, ki jih je treba rešiti povezanim z financiranjem SKP. Zato bom izkoristila to priložnost, da vas obvestim o stališču kmetov v Latviji, ki so ogorčeni nad predlogom komisije v zvezi z neposrednimi plačili v prihodnosti. V Latviji imamo najnižja neposredna plačila 94 evrov na hektar. In v skladu s tem, kar komisija trenutno ponuja, naj bi v letu 2020, torej 30 let po neodvisnosti, lahko prejeli 144 evrov na hektar. Torej, malo več kot polovico poprečnega plačila na hektar v Evropski uniji. Zato mislim, da predlagana formula ni v skladu z tem, kar je komisija sama povedala v zvezi z tem, da bi se doseglo podporo za reformo SKP. To najprej ne bi bilo uravnovešeno za kmete. In to tudi ni v skladu s tem, kar je povedala komisija nedavno, namreč, da bi morala vsaka država članica prijeti proporcionalni delež eh, splošnih zneskov in da bi morali določiti na, um, najvišjo me eh, mejo. Mislim, da nobena država članica ne bi smela prijeti manj kot 80 odstotkov in ne več kot 120 odstotkov poprečnega plačila v Evropski uniji. Upoštevati pa moramo tudi, da. Države članice, ki pre, bist, prejemajo bistveno manj od 50 odstotkov poprečnega plačila, uh, da so na slabšem in da bi morali postopek in obdobje prilagajanja, uravnoteženja začeti najkasneje leta 2014 in to ne bi smelo trajati 4-5 eh, let, kajti to je bilo že eh, čas za to tudi v času, ko smo vajali SKP. Zato vam želimo vse najboljše in lahko računate na našo podporo. Hvala. Hvala lepa, gospa Kaljnete Dorfman, na to pa jah. Ja. Danke, Herr Minister, dass Sie Hvala, gospod minister, da ste prišli na ta razgovor z nami. Rad bi se navezal na to, kar je ravno kar povedala gospa Kanjete, namreč pri um, razdelitvi neposrednih plačil. Mislim, da smo v parlamentu in tudi v javni razpravi zelo začudeni eh, nad razdelitvijo, um, razdelitvijo nad razdelitvijo med državami članicami, saj se nam zdi nekaterim zelo pravična, nekaterim pa zelo nepravična. Vendar pa skoraj nihče ne govori o tem, kaj se dogaja znotraj neke države članice. Recimo, če pogledam našo regijo in pa sosedno regijo, je razporeditev približno ena eh, proti deset. To pomeni model zgodovinske. Eh, Eh, torej zgodovinske ločitve je pripeljalo do tega, da so določene regije zelo eh, naslabšam. In mislim, da moramo govoriti tudi o porazdelitvi znotraj držav članic, ne samo med državami članicami in ta zgodovinski model prenesti v model glede na površine. Potem še eno vprašanje, ki je s tem povezano, je nova razmejitev. Eh, zapostavljenih področji. Predčasno smo sprejeli poročilo v zvezi z novo razdelitvijo um, teh regij in mislim, da je to tudi za vašo um, državo. Od takrat, ko smo to sprejeli, pa komisija ni rekla nemu nebu in mi smo pozvali naj komisija predloži uh, Eh, nov predlog v roku dveh let. Mislimo, da je predlog komisije bil zelo slab, zelo problematičen in mislim in skrbi me, da bo vse skupaj se nekako izgubilo v veliki razpravi o SKP, vendar pa je to vprašanje nove razmejitve eh, zapostavljenih regij zelo pomembno vprašanje za številne regije v Evropski uniji. Zato vas prosim, da pri razpravi o reformah pod drobnogled vzamete tudi to temo. Začudilo me je, da v sporočilu komisije ni bilo niti besedice o tej temi in to kaže, da naj bi vse skupaj potekalo na tiho. Mislim pa, da si to kmetje v Evropi ne bodo pustili. Hvala. Dorfman, honorevole, ja. Hvala lepa, Dorfman, Jarre, na to pa pa Stankos. Vielen Dank, äh, Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala, gospod minister, da ste prišli v naš odbor. Tudi jaz vam želim vse dobro za vašo zelo odgovorno funkcijo. Prevzeli ste predsedstvo v zelo odločilni fazi, govorimo o reformi, prejeli bomo zakonodajne predloge, hkrati govorimo o proračunu in zdi se mi zelo zanimivo in pomembno, da v tej fazi tako imenovana nova država članica, kjer je kmetijstvo zelo pomembno, prevzema vlogo predsedovanja in kolegi so že povedali in jaz lahko to le ponovim, da nas lahko v vprašanju SKP smatrate kot zaveznike, torej skupaj se moramo boriti. Imam dva sklopa vprašanj. Prvi se navezuje na proračun. Prvi problem, ki ga vidim, je ta da se trenutno gibljamo proti argumentativni pasti. Komisija več ali manj govori o nekem uspehu, ker pravi, da nam je uspelo potrditi eh, kmetijski proračun. Naši kmetje pa razumejo to nekaj drugega. Zanje potrditev pomeni, da dobijo. Um, ista plačila tudi v letu 2020. Če pa si ogledamo številke v prvem stebru, pa vidimo, da kmetom uh, grozi zmanjšanje za 14 odstotkov. In prosim vas, da nam pomagate prelomiti to argumentacijo. Po, ali povejmo pošteno, da če govorimo politično o potrditvi, da gre dejansko za zmanjšanje, ali pa se bomo skupaj borili za to, da gre res za neko trajnost, da bomo nominalno lahko plačali isto tudi v naslednjih letih drugače ne bomo več vrodostojni. Vedno pravim, da so kmetje zelo posebni klienti. In kmetje znajo zelo dobro računati in se ne bodo pustili prinesti okoli. Potem druga zadeva, pravičnost porazdolitve. Prosim, da tudi poveste vaše mnenje v zvezi s tem. Če dopolnim še to, kar je povedal gospod Dorfman, je zame presenečenje, uh, to, da so razlike znotraj držav bistveno večje. To je, zame, to je bilo zame presenečenje, to, da, je, um, da so razlike med državami, me ne preseneča, ampak to, da pa je res znotraj držav članic prišlo do takih razlik, to pa se mi ne zdi dobro. Potem pa še v zvezi z proračunami in neposrednimi plačili, kakšno. Um, Eh, je vaše stališče v zvezi z omitvijo znesko oziroma z temi neposrednimi plačili. Potem pa še eno vprašanje v zvezi z zdravjem in označevanjem živali. Veseli me, da ste omenili tudi pre problematiko označevanje živali in da ste mnenja, da se moramo tega problema ponovno lotiti in pomagati, da bo tu prišlo do zmanjšanje birokracije. Vprašanje konkretno označevanje ovc. Večkrat smo že razpravljali o tem v našem odboru in številni kolegi so mnenja, da ravno pri ovcah, eh, da smo tu pri birokratizaciji močno pretiravali. Ali nameravate to konkretno polje ponovno vzeti podrobno gled, kajti še vedno se mnenja, da smo pri označevanju ovac močno zapostavili male in srednje rejce, ki se ne znajdejo s, birokrat, s tem birokratskim označevanjem. Potem pa bi podprl še to, kar je povedala kolegica McGinnessova, se pravi um, kasetna reja pri kokoših nesnicah. Kaj ti?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 Želim vam veliko uspeha pri delu. V navčerišnjem sestanku s komisarjem Ciolosom eh, bi lahko tako povzel eh, sporočilo, ki je bilo izraženo. Moramo se pomikati na vzgor, kar zadeva finančne napovedi za, leto, za obdobje 2014-2020 v primerjavi s komisijnimi predlogi, torej to poviševati, ne pa zniževati. Gospod minister, ko govorimo o zunanjih vidikih skupne kmetijske politike, menimo, da je tudi tro treba upoštevati, tudi ko govorimo o odnosih z STO-jem. In tukaj se navezujem tudi na besede gospe Meginosove tudi ko govorimo o varnosti pridelkov, ko govorimo o vzajemnosti, ko govorimo o standardih, o, o poštenih pogojih. Vse to nam omogoča, da vzdržujemo eh, pravične zunanje odnose. Sicer smo tudi govorili o nekaterih drugih. Uh, vidikih, v vseh izjavah, tudi strani sveta na G20. Vsi so dajali eh, celo vrsto izjav eh, v zvezi z eh, različnimi termini, ki pa jih nismo spoštovali. Zdaj pa smo oblikovali nova pričakovanja. S kolegi bi torej želel oblikovati nek predlog. In sicer, ko govorimo o obsegu e, naših pridelkov, ta e, znaša 7 odstotkov na svetovnem trgu. To, da problem je ravno ta, te številke so sicer pomembne, ampak so pomembne za nekatere države, za nekatere pridelke, za nekatere panoge. Torej, politično je tudi razumljivo, ko seveda se lotimo politične analize. Ampak moj predlog obsega dvoje. Po eni strani en predlog dopolnjuje drugega. Morda bi lahko izključili iz eh, pogajanj v STO-ju nekatere vidike kmetijstva, torej bi to izpustili iz eh, kroga, iz duha in se ne bi lotili eh, teh vidikov, ampak izhodišče pogajanja v krogu iz duha je ravno vstopanje novih držav, torej kandidat, ki se želijo pridružiti tej organizaciji. To je en vidik, drugi vidik pa je naslednji. Če zaključimo ostala poglavja, potem bo prišlo do neke dinamike, ki se bo sprožila, sprožila tudi za kmetijsko panogo. In še nekaj. Unija bi lahko tudi dala naslednji predlog in sicer možnost, da bi ustanovili nek svetovni organ za kmetijstvo, neka samostojni organ za kmetijstvo na svetovni ravni, tako da bi se lahko odzivali ne samo eh, na vprašanje kakovostnih standardov, varnosti hrane, ampak ravno tudi eh, na vprašanje v zvezi z trgovinskimi vidiki. Tako kot uh, stvari stojijo v tem trenutku, če gledamo na institucionalno ureditev in tako dalje. Nič koliko vprašanj eh, je predmet razprav v okviru STO-ja. To, da v tem institucionalnem, stoji eh, institucionalni konstrukciji, nismo sposobni najti eh, odgovorov. Na svetovnem prizorišču to potrebujemo tudi za varovanje okolja. skušamo se torej odzivati tudi na okoljske probleme, ampak krati eh, skušamo vse skupaj reševati v okviru STO-ja. Torej še enkrat hvala lepa, minister, in vam čestita. Santos, poi... Kapula Santos in na to podpredsednik Bove. Najlepša hvala, gospod minister. Imel sem že priložnost, da vam zasebno zaželim veliko uspeha, vam in polskemu predsedstvu. Rad bi to storil še enkrat tu v parlamentu. Parlament eh, veliko pričakuje od eh, polskega predsedstva. Čestitke k vašim ambicijam. Rad bi eh, zastavil dve centralni vprašanje. In sicer, kakšna je vaša strategija prvič o proračunu? Vem, eh, da vas eh, tudi skrbi nepremernost eh, predloga komisije za proračun SKP-ja in kakšne pobude nameravate sprejeti za to, da se bo predlog spremenil v pravo smer. Drugo vprašanje je, Eh, pravičnost. Eh, to je nekaj, kar je zelo pomembno za polsko predsedstvo, to je zelo pomembno za porazdelitev pomoči med državami članicami in mi moramo eh, stvari tu izboljšati. Kakšne pobude načrtuje vaše predsedstvo za to, da se uresniči ta cilj? Hvala lepa, Jose Bove in na to pa gospa Reimers. Tudi jaz sem srečen, da bomo v naslednjih šestih eh, mesecih eh, sodelovali z polskim ministrom za kmetijstvo. Mislim, da bo to zelo plodno, kot ste tudi že vi povedali v svojem uvodu. Je Polska velika kmetijska država in eh, podeželje in kmetje so pomembni dejavniki tudi naprimer v preteklosti v boju proti komunizmu in kmečko gibanje in solidarnost eh, so pač eh, veliko storili. Čestitke k temu. Rad bi zastavil nekaj vprašanj. Gre za vprašanje pravičnosti glede porazdelitve pomoči. Eh, to je nekaj, kar je povzelo več govornikov in to se mi zdi pomembno. Mi ne bomo imeli skladne kmetijske Evrope, če ne bo pravičnosti. Potem eh, Vprašanje mla, malih kmetov, to je tudi nekaj, s čimer se ukvarja komisar Čološ. To je pomembno vprašanje in mi moramo pač začeti delati na tem področju, pričakujemo seveda tudi zakonodajne predloge v vašem eh, predsedstvu. Polska ima močno kmečko tkivo in zaradi tega je to prav gotovo za vas zelo pomembno. To je prva stvar. Drugo vprašanje, o katerem želim govoriti, je vprašanje eh, industrijskega, industrializiranega kmetijstva. Eh, saj veste, da obstajajo povezave tudi z mednarodnimi trgi in mi smo zaskrbljeni dan danes eh, nad načitom, kako velike skupine, naprimer Smithfield, prevzemajo eh, kmetijsko proizvodnjo in koncentrirajo živinorejo, zlasti svinjerejo, Eh, pomislimo na vzhod Evrope, eh, Poljska, Romunija, druge države, tam se to dogaja in tam moramo biti zelo previdni, kajti te velike skupine vodijo take politike, ki so v nasprotju z interesi kmetovalcev in organizacijami kmetov. In tretjič, govorili ste na kratko, brez poglabljanja tudi o naslednji temi in sicer eh, eh, gensko spremenjeni eh, organizmi, pričakujemo nove predloge, gre za Eh, vprašanje, kjer je Poljska eh, dolgo časa prednjačila in sooblikovala mnenje in mene sedaj zanima, kakšno je vaše mnenje glede gensko spremenjenih eh, organizmov. Hvala lepa, sedaj pa gospa Reimers in na to gospod Hojsling. Tudi jaz se zahvaljujem za to, da ste prišli danes k nam, da se pogovorite z nami. Rada bi se navezala na določene stvari, ki so že bile rečene. Po eni strani govorimo o tem, da Eh, želimo, da bi kmetijstvo ustrezno upoštevali v trgovinskih odnosih in tu je treba seveda upoštevati naše standarde. In gospa McGinnis je tudi rekla, da moramo po Evropi enotno in skladno izvajati našo zakonodajo. In tu imamo na primer eh, eh, rejo v kletkah in to vprašanje še ni uresničeno enotno v Evropi. In mi na vzven ne moremo zahtevati določenih standardov, če še vedno znotraj Evrope teh stvari, teh standardov nismo uresničili. Se pravi, na tem področju lahko naredimo napredke in jih moramo narediti nujno. In vi kot agrarna država se boste prav gotovo zauzemali za to, da izpolnimo tudi te nujne pogoje. Drugič, pozdravljam seveda tudi teme, kot uh, zdravje, varstvo, ži, varnost živil, da je to pač zelo visoko med prednostnimi nalogami. V prihodnje bomo prav gotovo ugotovili, da je varnost živil še bolj, da bo še bolj pomembna. Dejstvo je, da je če dalje več uh, ljudi na zemlji in uh, če dalje večja bo potreba po uh, živilih. Eh, eh, Evropa je, ima zelo ugodne razmere za kmetijstvo in to moramo tudi izkoristiti. Potem pa govorimo seveda tudi o pravični porazdelitvi. Tu je treba seveda govoriti o uh, degresiji, moramo govoriti o velikosti kmetij in obratov. Uh, tudi tu pričakujemo. Pravičnost. Potem je seveda zelo pomembna uh, razprava o območjih z omejenimi dejavniki. Uh, In če teh vprašanj ne bomo rešili, bo prišlo do nezadovoljstva na področju kmetijstva in to bo tudi upravičeno. Ni vse, kar je eh, fizikalno eh, območje z omejenim dejavnikom, hkrati tudi območje z gospodarskimi omejenimi eh, dejavniki. Se pravi, ni vse tako, kot se kaže na prvi pogled. Toliko za enkrat. Hvala lepa. Grazie Betta, Martin Hosling e poi Albert. Eh, Martin Hosling in potem Albertes. Da, gospod minister, danes jutraj sva se že pogovorila eh, in eh, zdaj bi zastavil še naslednje vprašanje. Parlament se je izrekel za kmetijsko reformo in sicer z veliko večino priključnih vprašanjih. Ali bo tudi svet prišel do enotnega stališča? dejstvo je, da uh, se nam udi z reformo in zato je moje vprašanje, ali boste povzeli predloge parlamenta in ali se boste poskusili hitro dogovoriti s svetom za to, da bomo dosegli napredek v tej razpravi. Potem pa vprašanje, ki mnoge zanima, je eh, vprašanje zgodnih meja. Uh, In uh, tu smo tudi naredili kar nekaj predlogov, kako naj bi to zgledalo. Eh, tu je treba seveda upoštevati delovno silo, potem tu je treba upoštevati vprašanje eh, večjih okoljskih zahtev za velike kmetijske obrate. Torej, kakšne je mnenje vaše vlade do tega? Omenili ste tudi semena. In eh, tu je še nekaj odprtih vprašanj. Digesanko je predložil eh, predlog, da naj se to področje liberalizira oziroma poenostavi v Evropi. Kakšno je vaše mnenje? Moram reči, nas skrbi ta predlog komisije. In prejšnji teden smo imeli pomembno glasovanje v Evropskem parlamentu o bodočih eh, politikah na področju genske tehnologije. Tu smo imeli poročilo Lepaš in v tem poročilu smo zahtevali eh, več za zaščito eh, kmetijstva brez genske tehnologije. Kaj nameravate na tem področju eh, storiti, se pravi na področju zaščite kmetijstva brez genske tehnologije? Potem pa eh, gospa Rodost je še govorila o mleku očitno vi niste eh, zadovoljni sedanjo situacijo in eh, blag pristanek očitno tudi ni po vašem mnenju uspel. Kakšne so vaše zahteve na področju mleka? Mislim, da se strinjamo, da še nismo prišli do konca razprave za eh, mleko in mislim, da bomo potrebovali še eh, nekaj časa tudi za obdobje po 2015. Hvala, Martin. Sedaj pa Albert Des, na to pa James Nicholson. Hvala lepa, gospod. Uh, Predsednik, najprej se opravičujem, ker sem moral biti umešen na nekem drugem sestanku, vendar poskušal sem se vrniti kar se da hitro. Od leta 1990, gospod minister, sem veliko krat obiskal uh, vašo državo kot uh, član Nemškega parlamenta in uh, odbora za kmetijstvo in potem seveda tudi kot evropski poslanec. Pozitivno sem bil presenečen nad dobrim razvojem pri vas. Bil sem eh, na podeželju in eh, dve leti pozneje sem vedno bil priča pozitivnemu razvoju, videl sem, kako zlasti mladi poskušajo veliko doseči ta elan, ta zagon boste eh, v naslednji polovici eh, leta potrebovali in prav gotovo boste to prenesli tudi v evropsko politiko. Vi, gospod minister, eh, predstavljate zame tudi upanje, da bomo evropsko kmetijstvo spravili kanček naprej pričakujem seveda dobre rezultate in name je naredilo to, kar ste rekli, dober otis in sicer, da se ne sme zgoditi, eh, da bi ob koncu pogajan kmetje bili obremenjeni eh, z več birokracije, z večjimi pogoji in vesel sem, da ste pravzaprav istega mnenja kot mi, da potrebujemo preprosto kmetijsko politiko danes ste to tudi eh, povedali, eh, da potrebujemo učinkovito kmetijstvo in eh, to kmetijstvo naj bi prehranilo pol milijarde ljudi v Evropi, proizvajalo obnovljive energije, ohranjalo naj bi tudi naše okolje in ena stvar me je presenetila in razveselila, to, kar ste pač danes povedali in sicer javnosti moramo jasno pokazati, da je evropsko kmetijstvo na svetovnem merilu eh, najbolj trajnostno kmetijstvo. Seveda so tudi določene pomankljivosti v Evropi, te moramo odpraviti in v naslednji polovici leta lahko vi tu naredite svoj prispevek in javno tu lahko rečem, da politična skupina ELS eh, e eh, vas bo skupaj s polskimi kolegi močno podpirala pri vašem delu. Hvala lepa. Grazie, Albert, eh, Hvala lepa, Albert James Nicholson, na to pa Ajuso. Hvala lepa, gospod predsednik. Na kratko bom preletel določene eh, stvari. Tudi jaz vas eh, prisrčno eh, pozdravljam. Prišli ste v zelo zanimivem času, ko se pripravljajo finančne perspektive. Ko sem postal poslanec v tem parlamentu, Eh, smo imeli za SKP 25 eh, odstotkov celotnega proračuna, sedaj imamo 29 eh, odstotkov proračuna. Kaj bo, oziroma na začetku 55, potem pa zdaj 39, kam gremo v prihodnosti? Kako bomo tudi zagotovili varnost oskrbe s hrano? če ne boste podprli proizvodnje hrane, živil, s tem, da pomagate kmetovalcem, bodo potrošniki eh, v veleblogovnicah morali porabljati več denarja, eh, kajti poceni hrane ni. Za hrano je treba plačati. Eh, dejstvo je, da ste vi tudi eh, pristojni za eh, izvajanje raznih prepovedi eh, in eh, sicer naprimer za gensko spremenjene organizme na določenih področjih in podobno. Ni dobro, da Evropa sprema eh, pravila, pa jih ne izvaja. Torej, vi morate poskrbeti za to. Eh, potem pa. Eh, sem tudi prestojen seveda za sveženo mleko eh, in eh, ta svežen o mleku se ukvarja s pridelovalcem, s predelovalcem in kako naj sodelujeta. Edina stvar, ki je ne pokrije ta svežen, je prodajalec, se pravi, prodaje ne pokrivamo s tem. In komisija uh, mora pač eh, tudi to upoštevati in menda pred letom 2017 ne bodo mogli tega uresničiti. Vendar bojim se, da če bomo stvari narobe zastavili in ne bomo imeli Eh, nadzorovane širitve proizvodnje mleka bo prišlo do eksplozije. Eh, in kakšna bo situacija, kako bomo pač to nadzorovali? Tega se jaz namreč bojim. Spomnimo se na eh, to, kar je povedala Fischer-Bölova o mehkem pristanku za mlekarstvo. Dejstvo pa je, da ne vem, ali smo se sploh približali temu mehkemu pristanku. Jaz se želim sodelovati z vašim predsedstvom in svetom, zato da to dosežemo, kajti mislim, da je to zelo pomembno. To je tako pomembno, če se hočemo premakniti od kvot k eh, pogodbam, potem morajo stvari biti izvedljive za kmetovalce. Hvala lepa. Thanks, Jim. Honorable Ayuso. Hvala lepa, Ayuso. Potem pa Olenička. Hvala lepa, gospod minister, da ste prišli. Jaz vam želim veliko uspeha. Torej, ne imate preproste naloge pred seboj. In kot so tudi drugi povedali, v najboljšem primeru bo proračun za SKP zamrznjen. Uh, na istem nivoju, eh, se pravi, kot eh, na nivoju, eh, kot smo ga imeli, ko je bilo manj držav članic. Se pravi, to seveda ni pozitivno za kmetovalce. E, torej donosa je če dalje manj, e, kmetje morajo plačevati če dalje več za semena, za gnojila in podobno. Imajo pač določene fiksne stroške, ki postajajo če dalje višji in to ni samo posledica naših standardov za živinorejo in e, prepovedi GSO-jev in podobno. E, mi imamo v Evropi tudi problem živilske verige, se pravi, tu imamo veliko koncentracijo pri prodaji in razlika med ceno za potrošnika in odkupno e, ceno pri kmetu je e, velikanska. In vi se morate seveda tega lotiti. tu gre seveda tudi za prerasporeditev sredstev med državami članicami in znotraj držav članic. Kako te stvari lahko izboljšate? E, obstaja pač nevarnost, da kmetijstvo ne bi več bilo donosno in da ljudje ne bi mogli več živeti od eh, svoje dejavnosti. če, evropskih, če bi evropske proizvode v Evropi bolj reklamirali, bi bilo morda bolje. E, morda bi lahko tu nekaj naredili in na ta način e, bi zagnali tudi e, proizvodnjo in dobro bi bilo seveda, če bi kupovali eh, regionalne proizvode, kajti eh, potem tudi ne bi sprošali toliko oglika s prometom. Hvala lepa, sedaj Olenička in na to George Lyon. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi jaz eh, prisrčno pozdravljam gospoda ministra med nami. Jaz eh, sem nekoliko pozno prišel zaradi tega, ker je v parlamentu še neka druga ministrica. Torej, čestitke, jaz sem prebral vaše dokumente in čestitke, da eh, želite v svojem predsedstvu razpravljati tudi o stvarih, ki nas eh, zanimajo močno v tem odboru za kmetijstvo. Torej, svečan, ki ste ga predstavili, je v skladu z tekočimi obveznostmi. Mi imamo seveda tudi to srečo, da v času krize eh, in času pogajan o SKP-ju doživljamo polsko predsedstvo, eh, kajti mi močno cenimo vaše eh, stališče. Torej, mi se bomo najprej borili za več denarja za SKP in mi seveda, seveda želimo, da bi ta denar bolje porazdelili eh, med državami članicami in tudi na celotnem sektorju, na celotnem kmetijstvu, da se bo pač kmetijstvo lahko dobro razvijalo. Potem pa bi rad še nekaj izpostavil. V času predsedstva imamo na voljo Eh, dobro, dobro ekipo z mnogimi izkušnjami, torej to ekipo boste vi vodili, to je zelo močna ekipa in želim uh, eh, upozoriti na to, da moramo izkoristiti ta potencial in zato potrebujemo zakonodajni svežen, zato eh, da se bo polsko predsedstvo ukvarjalo čim hitreje s tem svežnem. Uh, Če svežnja, zakonodajnega svežnja ne bomo imeli, tudi ne bo nobenih eh, učinkov oziroma skoraj da nobenih učinkov. In potem pa tudi ne bomo vedli, eh, kakšno je stališče vseh drugih držav članic eh, glede tega svežnja. Torej, moje vprašanje je, kakšne so pogovori s komisijo, ali obstaja možnost, da bi ta svežen dobili septembra ali pa najpozneje oktobra. Potem pa druga tema, to je finančni okvir. Komisija je tu predložila svoje mnenje tudi glede eh, proračuna za SKP, o tem smo včeraj razpravljali. Kakšna je situacija pri državah članicah? Mislim, da se seveda tudi z njimi pogovarjate, kaj te države članice bodo eh, branile tudi predloge, ki jih je eh, predložila komisija. Mi poznamo seveda položaj in si želimo več denarja seveda. Kakšna pa je situacija v drugih državah članicah? Potem pa. Naslednja vprašanja. E, se pravi, ker tu gre za osnove in sicer za e, živilski e, svežen. Tu bo nekaj dejavnosti in tu seveda pričakujemo, da bi komisija našla čim prej rešitve za naše zahteve in s tem ima Poljska seveda veliko izkušenj in to moramo izkoristiti, kajti mi moramo spodbujati naša živila in jih prodajati ne zgolj po Evropi, temveč po celem svetu in gospod minister, morda boste vi. Eh, nekako eh, poskrbeli za to, da bodo naše skupne izkušnje na voljo. Torej, mi vsi želimo prodajati in pozivam uh, vse poslance za angažma del držav eh, lahko prodaja svoje živila Rusi, druge eh, države pa tega ne morejo. Kako zgleda s pogajanji? Eh, torej, toliko o tem, to je nekaj mojih opomb. Še enkrat eh, čestitke in zelo zadovoljen sem, da imamo eh, v teh težavnih časih možnost, da skupaj delamo in vidim, da ste vi in vaša ekipa zelo angažirani. Še enkrat hvala lepa za to. Grazie, onorevole Oleničak. E adesso... Hvala lepa. Sedaj pa George Lyon, prosim. Uh, thank you, President, uh, and, uh, minister, uh, good... Hvala lepa, gospod predsednik. Uh, gospod minister, dobro je, da vas ponovno vidimo. Imam samo nekaj kratkih vprašanj. Ali bi nam lahko povedali, kako ste vi reagirali na predlog proračuna, ki ga je predstavila eh, komisija. Tu gre seveda za to, da so vzeli 50 milijard v novo vrstico oziroma v nov razdelek. Jaz ne vem, ali bomo mi dejansko ta denar lahko eh, uporabili. Ne vem, ali bodo naši kmetje imeli kakršnokoli korist od tega. Torej, kakšne je eh, bil vaš uh, odziv na ta tako imenovani četrti stebr uh, eh, proračuna? Jaz res ne vem, kako bo to delovalo. Včeraj smo tudi spraševali komisarja o tem in spraševali smo, kaj bo z denarjem, če ga ne bomo porabili v finančnem letu, ali bo to potem eh, avtomatsko zginilo v druge razdelke. Potem druga stvar. Eh, je pač, da naj eh, države same odločajo o gojenju gensko eh, spremenjenih organizmov. Kako nameravate vi delati na tem področju? Ali bo to vaša prednostna naloga? Ali želite na tem področju doseči nek napredek v svetu? Hvala lepa. Hvala lepa, hvala um, zadnjemu govorniku. Um, seveda, a, naš minister je prisluhnil vsem govorcem. Vprašanja so številna. Nadajamo si, da v tem e, šest mesečju predsedovanja bomo res lahko prišli do pomembnih napredkov in rezultatov. Besedo ti predajam, Marek, izvoli. Panie Przewodniczący, Panje in panovi poslovje. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke, poslanci. Dovolite, da najprej povem, da sem prisluhnil vašim pripombam z velikim interesom, z velikim zanimanjem in dejansko kot eh, tudi eh, kmetovalec eh, in kot poslanec dolga leta, moram reči, da je ta razprava naredila name na velik vtis zaradi njene kakovosti in seveda mi si želimo napredovati z reformo SKP. O tem bo treba poglobljeno razpravljati. In seveda moral se bom oborožiti z veliko uh, potrpežljivosti, ampak seveda si bom maksimalno prizadeval. Danes naj spregovorim kot uh, predstavnik predsedstva in torej mi bo težko izraziti svoja osebna gledanja. To, da v zvezi z nekaterimi uh, vprašanji, pri katerih ste spraševali po mojem osebnem mnenju, seveda bom absolutno pripravljen to, to mnenje deliti z vami. Naj provem od vsega začetka, da, da glavna naloga bo predvsem to, da ustvarimo ustrezne pogoje za razprave v okviru sveta, ampak če smemo uporabljati ta izraz, ne bodite užaljeni. Skušal bom tudi uh, imeti korist od eh, pripravljenosti eh, Evropskega parlamenta in od vaših dobrih namir, da zato, da zagotovim, da skupno s svetom bo, bomo sposobni uh, potrditi sklepe, ki bodo pozitivni za kmete, ampak seveda tudi za potrošnike, kajti kmetje ne proizvajamo za naše potrebe, za našo, eh, v, v naše veselje, ampak proizvajamo, pridelujemo za potrošnike in torej potrošniki so končni cilj in eh, sicer končni cilj je zagotavljanje kakovostnih in ustreznih pridelkov. Veliko vprašanj mi je bilo postavljenih in tako kot je povedal predsednik, ko mi je predal besedo, smo razpravo, začenjamo sedaj razpravo o reformi SKP v pogojih, ki eh, eh, seveda eh, v pogojih, ki jih bo oblikoval tudi večletni finančni okvir. sicer uh, zamujamo pri teh razpravah eh, za vsaj dve leti. Leta 2008 smo imeli neko dobro priložnost, uh, ki bi jo bili lahko izkoristili za to, da bi uh, dejansko. Uh, profitirali se tem dveletnim obdobjem za to, da bi uh, uvedli določene spremembe. To, da odločili smo se, da bomo počakali na večletni finančni okvir. Uh, In eh, bojim se, da vsi mi tu v tvej dvorani bomo neke vrste eh, talci tega finančnega okvira. In eh, kljub temu pa bomo morali biti sposobni najti nek kompromis v okviru večletnega finančnega okvira. Mm, torej, mm, tako kot jaz to dojemam, večletni finančni okvir ni predlog, ki bi šel v smer najpomembnejšega cilja, ki ga zasledujemo za reformo, torej poenostavitev eh, skupne kmetijske politike. Ugotovljeni dejansko gotovljeno je bilo, da na obzorju se pojavlja neka eh, tretja nejasna, eh, eh, nejas, nejasna entiteta in dali smo od tega, da bi res sprejeli nekaj končnega. Očitno je, da generalni direktorat ne bo tisti za kmetijstvo, ne bo tisti, ki bo dokončno odločal. In uh, Naj povem, da nekateri izmed vas ste izrazili zaskrbljenost, tudi George Lyon je nazanje, da teh 50 milijard uh, evrov uh, bo, če ukolikor bi bili neporabljeni, če bodo potem ponovno vrnjeni v kmetijski razdelek ali pa ne. Dejansko škoda bi bilo, eh, da bi se ta denar izgubil, predvsem za tiste, ki se izredno zanimajo za kmetijstvo. Gospa Gospod Papa Stanko si je postavil tudi neko vprašanje v povezavi z vidiki, ki, ki so povezani s proračunom in z zunjanimi eh, politikami, torej pogajanje v STO-ju, pogajanje v okviru me, z Merkosurjem in tako dalje. Mislim, da moramo eh, razumeti najprej, da v okviru trgovinskih politik kmetijstvo je neke vrste talec eh, teh eh, razgovorov. In prepričan sem, da ne bo mogoče odstraniti eh, oziroma izločiti kmetijstvo iz teh razprav. In prav gotovo ne bomo smeli eh, dejansko kmetijstvo žrtvovati na oltarju v korist drugih panok. Tukaj se navizuje tudi na varnost in kakovost hrane. Tukaj se, to se navizuje na standarde, ki eh, jih eh, usiljujemo evropskim kmetom ki jih nalagamo evropskim kmetom in to se povezuje tudi, to se povezuje tudi z liberalizacijo, z odpiranjem trgov, kar zadeva kmetijske pridelke. In kar seveda potem povzroča tudi nepričakovane posledice, kaj ti pridelki, ki prihajajo iz kmetijske proizvodnje, ki lahko škodi okolju. torej okolje, za katerega se tako zelo prizadevamo v Evropi, da sploh ne govorimo o drugih pogojih, ki niso izpolnjeni. Torej potrebujemo veliko bolj poglobljeno razpravo, če eh, pričakujemo, da eh, tudi. Če pričakujemo od naših evropskih kmetov, da izpolnjujejo izredno visoke kakovostne standarde, potem mislim, da bi bilo primerno, da bi eh, isto zahtevali tudi od drugih eh, uvoznikov eh, kmetijskih eh, pridelkov, torej iz drugih območij sveta. Zdaj pa proračunska strategija. Razprava je še v zametkih. Po mojem mnenju ničesar še nismo sklenili na dokončen način veliko bo odvisno od nas in od vseh v okviru sveta in sicer, če nam bo uspelo prepričati ekonomiste, politike in davkoplačevalce, da, davkoplačevalce, da skupna kmetijska politika je vredna proračuna vsaj na trenutni stopni in da mi smo v položaju, da učinkovito in racionalno lahko damo na razpolago eh, to vrstna sredstva. Če mi eh, direktno postavljate vprašanje o konkretnih zadevah, potem naj jaz odgovorim na vaše vprašanje z vprašanjem. Razmere, katere, v katerih eh, Latvici prejemajo plačila, eh, iz leta 94 in kjer francoski kmetje prejemajo eh, približno tja do 300-500 eh, evrov na hektar, ali je to poštena politika po vašem mnenju? In eh, ko govorimo o nevezanih plačilih, pa. Eh, Potem dajmo si ogledati podro, področje prašiče reje, ki a, eh, ni sploh rentabilno in to je sploh panoga, kjer lahko konkuriramo na enotnem trgu, kjer bi bile cene vse posod enake in v pogojih, kjer plačila za, za a, eh, plačila za a, eh, žitarice so tako izredno nizka, naprimer v Latviji, ali je sploh mogoče konkurirati v takih pogojih. Skupna kmetijska politika v svoji sedanji različici ali, ali ni preveč ujeta v nek eh, birokratski oklep, v smislu, da je skupna samo uh, v nazivu, kajti obstajajo razlike v plačilih, ne samo od države do države, ampak celo med posameznimi regami v isti državi. Že večkrat sem izjavil, da v bistvu nimamo skupne kmetijske politike v bistvu. Ta politika je skupna samo v nazivu, kajti nimamo samo 27 politik, ampak celo več kot 27 skupnih kmetijskih politik, ki. In dejansko ta politika je tako zelo uh, razcepljena, da sploh ni več primerljiva. Če iščemo vire za rast v Evropi, potem pon stalno ponavljam, da kmetijstvo bi res lahko bilo eno glavnih virov za rast v Evropi pod pogojem, da na evropsko kmetijstvo gledamo bodi si kratkoročno do leta 2020 in tudi dolgoročno do leta 2050. Torej, če nam bo uspelo zapustiti stare modele za plačile, tako kot je potekalo v zadnjih letih, kar se je izkazalo za neučinkovito, da je takrat glavni cilj skupne kmetijske politike je bil to, da povečamo proizvodno in da bomo torej tudi samo uh, samostojni, ampak v naslednjih 20 letih eh, cilj ni to, da obvladujemo eh, presežke v kmetijsku, ampak bo potrebno tudi odpraviti vsako izkrivljenje na trgu. Moramo se soočati s popolnoma drugačnim svetom in s popolnoma drugačnimi potrebami. Leta 2050 bomo potrebovali 82 odstotkov a, več, kar zadeva proizvodnjo hrane v primerjavi z a, letošnjim, a, letošnjo ravnjo se pravi, da bomo morali torej ja, posekati več gozdov ali pa bomo to dosegli tako, da bomo izboljšali proizvodne oziroma predelovalne pristope eh, tam, kjer se hrana že proizvaja. In eh, tudi z oceno potencijala za povečanje kmetijske proizvodnje v eh, celi Evropi. V mnogih pripombah ste se navezovali na tako imenovane prikrajšanja območja z omejenimi možnostmi. Eh, torej, to je instrument, ki že deluje v okviru drugega stebra in že sem povedal, da pogoji za trajnostno in uravnoteženo kmetijstvo v eh, teh eh, prikrajšanih, na teh prikrajšanih območjih. V tem primeru so plačila povezana z višjimi stroški, ki jih nosijo kmetje na teh območjih. Torej, prepričan sem, da je to nekaj veliko primernejšega, predvsem za prvi stebr v okviru uh, neposrednih plačil. Če me sprašujete po mojem, eh, po mojem mnenju v zvezi z neposrednimi plačili, potem naj povem, da v sporočilu eh, komisije novembra, novembra lani imamo torej to zamisel o različnih eh, prekrivajočih se nivojih, ampak glavno merilo pri tem mora biti dejansko, katere so možnosti in torej z možnimi dopolnitvami. Moramo poštevati, kateri so pogoji za upravljanje kmetijske dejavnosti in seveda tudi plačila morajo biti predvidena za območja, ki imajo posebno naravno vrednost če jih recimo želimo hraniti za prihodne generacije, kajti tamle določeni, eh, določene omejitve so usiljene kmetom in torej to pritegne za sabo posebne dodatne stroške za kmete. V tem primeru moramo tudi ugotoviti, se, se moramo torej oddaljiti od predhodnih eh, meril za a, eh, plačila. To, da zakaj se pogovarjamo o tem, zato ker prav tu tičijo največje, največji zneski. V okviru uh, tega prvega stebra in na podlagi scheme, ki sem jo ravno kar opisal, bi morali plačevati kmete za uh, nadstandardne, eh, na, za nadstandardne stopnje in tudi za njihovo ulogo pri eh, ohranjanju okolja. To pa je izmerljivo za vsako regijo in celo za vsako kmetijo več sredstev moramo dati na razpolage za inovacije, razvoj, naložbe, za konkurenčnost in za nove izzive, kot naprimer obnovljivi viri energije, kot naprimer podnebne spremembe, kot naprimer okoljska varnost. In te naloge, ki so sicer prostovoljne, morajo biti ustrezno poplačane in to je treba izvajati v okviru drugega stebra, kajti. Danes, če določena država članica plača 90 odstotkov sredstev v prvem stebru, potem, če so vsi kmetje zainteresirani za konkurenčnost, inovacije, rast in tako dalje, ampak temu ni tako. In torej, tako kot jaz razumem vse skupaj in tudi besede gospoda Desa, ko je govoril o polskem kmetijstvu, polskih kmetih, polskih vaseh, eden od dejavnikov tega uspeha je e, gre. Torej, zaslugo gre pripisati gospodu Kalinovskemu, kajti takrat parlament je eh, botroval temu, da smo sprejeli eh, ustrezno porazdelitev eh, sredstev na polskem in sicer tako, da se sredstva stekajo tistim, eh, kme, do, in pridejo do tistih kmetov, ki so aktivni, ki imajo za misli, kar zadeva inovacije, kar zadeva eh, rast in v okviru našega programa za razvoj podeželja smo dali tako renček tem kmetom, torej to spodbudo, tako zreli kmetje so lahko prejemali 40 odstotkov, mladi do 50 odstotkov eh, subvencij za projekte, ki so predvidevali inovacije in modernizacijo eh, proizvodne. Zaradi tega je polski eh, podeželjski sektor se tako zelo spremenil v zadnjih časih. In Dejansko poljska izkušnja je lahko koristna, je lahko za zgled za Evropsko unijo. Torej, če me sprašujete o pošteni porazdelitvi sredstev, potem mislim, da tako kot je rekla gospa iz Latvije, torej, nekateri so pač govorili o različnih modelih, jaz pa mislim, da moramo to uh, nekako utemeljiti na podlagi novih razvojnih kriterijev. Prepričan sem, da nekaj takega eh, bo nedvomno eh, predlagano prej ali slej. Spraševali ste tudi o malih kmetih. V tem trenutku, glede na izredno zbirokratizirano naravo skupne kmetijske politike, mnoge države, kot naprimer Poljska, Italija, Grčija, se soočajo z hudimi eh, eh, bremeni zaradi preverjanja. Mislim, da bi morali razmišljati morda o paušaljih eh, z omejitvami, eh, kar zadeva preverjanje in preglede, kajti to je zelo je zelo drago in eh, torej uh, plačila pa prihajajo iz drugega stebra, uh, in brez ne bi hoteli torej preobmemenjevati eh, kmetov, morda pa z pavšali bi lahko bolje razvijali tudi izven eh, kmetijske dejavnosti na določenem območju in če se bo nekdo odločil, da to počenja zunaj kmetijske dejavnosti, morda bi lahko imeli neke priložnosti za razvijanje svojih dodatnih dejavnosti podnosite Państwo kwestie dobrostanu. Potem ste tudi govorili o zdravju živali. To je zelo pomembno. Odkar je človek sklenil, da bo redil živali eh, zaradi proizvodnje živil, od tedaj imamo pač te živali v ujetništvu, in sicer v pogojih, ki niso primerni za te živali. In seveda je razprava eh, o reji v kletkah in v reji zunaj kletki je seveda za živali eh, bolj prijetna, zelo pomembna in mi moramo spoštovati to pravico, živali. In e, mi moramo pa seveda imeti dovolj časa, da uresničimo in to zakonodajo. Vi ste to omenili, ravno na primeru kletk ste to ponazorili. E, če zaradi kletk prihaja do izkrivljanja konkurence, potem imate prav, nimamo enake konkurence in enakih pogojev vendar eh, vprašanje eh, neposrednih plačil in višine neposrednih plačil je tudi pomembno, ali to vprašanje vpliva na konkurenco ali ne. Torej, strinjam se z vami, mi se moramo zavezati za tesno sodelovanje in preprečevanje skrivljanja. Potem ste omenili še druga vprašanja. Eh, in sicer omenili ste vprašanje GSO-jev. Če imamo v Evropi pomisleke glede varnosti, zdravja, okolja in eh, biotske raznovrstnosti in GSO-jev. In če želimo to vprašanje prepustiti nacionalnim državam, potem moramo pravzaprav imeti ista pravila za uvožene. Udjave meroščin genetično modifikovane. Ješli v tej spravi, Benjamin. Torej za uvožene živali, ki so tudi prišle v stik z gensko manipuliranimi um, krmili. Glede tega se strinjam z vami. Ko pa se pogovarjamo o strahu pred GSO in strahom pred pridelavo rastlin, ki so gensko spremenjene, hkrati pa uvažamo takšna živila in krmila, pa se sprašujemo, ali delamo v interesu potrošnikov ali v interesu kmetov, oziroma ali sploh razmišljamo o tem v interesu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 polno obveščeni. Kot proizvajalci smo dolžni proizvajati živila najviše kakovosti. In da za proizvodno zagotovimo popolno varnost. Želim povdariti, da vse to stane. In tu se strinjam z mnenji, ki so bile predstavljena, ne moremo čakati do leta 2017. Potrošniki in javno mnenje nam ne bo dodali toliko časa. Načrt, ki je bil sprejet, imamo in upam, da nam bo pod polskim predsedstvom uspelo doseči kompromis glede tega svežnja, tako da bomo lahko to tudi uresničili. Vendar pa moram povedati, da stroški za kakovost se nanašajo na dve strani, na potrošnike in na kmete. To je treba povedati. Veliko ste govorili tudi o skrbovani verigi in pa o položaj proizvajalcev v primerjavi z drugimi člani, členi te verige. S tem se komisija že nekaj let ukvarja. Ustanovljena je bila skupina na visoki ravni glede eh, kakovosti živil in sedaj obstaja tudi odbor na visoki ravni. Moram reči, da z nobenim od poročil nisem posebej zadovoljen, kaj ti iščemo različne rešitve pri krepitvi vloge kmeta, krepitvi vloge proizvajalca. Zdi pa se mi, da se vsi politiki bolijo, bojijo, da bi se lotili področja trgovine in zadolžitve trgovine, omejitve, svobode. pri dominanci, ki je v tem sektorju. Mislim, da bi se morali o tem pogovarjati. Vprašanja, ki so bila danes tu izpostavljena, bi nam morala dati tudi dovolj poguma, da razmislimo, kaj bomo naredili zaradi dominantnega položaja trgovine v primerjavi z proizvajalci in kmeti. In v tem kontekstu bi rad odgovoril na vprašanja, ki so povezana tudi z uh, svežnjem mle za mlečni sektor. Pri pregledu SKP smo se zadolžili, pa tudi pri mlečni krizi smo to storili, da bomo izvedli analizo, analizo mlečnega trga za leto 2010 in 2012 v Evropi. Če sem pravilno obveščen, je tudi Evropski parlament podprl takšen predlog spremembe ne, ki, ta, ki zahteva pregled mlečnega sektorja v 2012. Rad bi poudaril, da nadomestilo kvot z pogodbami, o katerih še ne poznamo natančnih pogojev, ne more biti dovolj. Kot predstavnik države z veliko kvoto in velikimi možnostmi pri razvoju mlečnega sektorja, nam gre za to, da dosežemo popolno svobodo na mlečnem trgu, kaj ti prepričan sem, da bi naši kmetje hitro pospešili proizvodno in naši in evropski kmeti bi lahko hitro ponovno padli v past prekomerne proizvodnje. Bojim se, da nimamo veliko časa od krize leta 2009, moramo opazovati trg. In če bo leta 2012 res tako, da ne bo no, nikakršnega skrivljanja, potem bomo lahko ta načrt izkoristili. Če pa bo prišlo do moten, pa moramo razmisliti, kaj lahko storimo z tem zakonodajnim predlogom. Govorili smo o prehranjevalni verigi in pa do dominantnega položaja trgovine. Če bomo na mesto kvot tu predvideli pogodbe med proizvajalci in drugimi, bo vprašanje, ali ne bo do v Evropi nastalo nekaj velikih oligopolov. Potem pa se bomo s tem ukvarjali v v okviru tega velikega sklopa, ali bo potem situacija kmetijstva boljša ali slabša. Moramo se dogovoriti tudi v okviru tega, te ravni. To imamo te 3-4 odstotke in to je zanimiv predlog. Sedaj pa, ali bomo to res lahko uresničili, je pa težko oceniti in zelo sem previden pri tem. Uh, tudi nemškim kmetom lahko rečem, da nisem proti, te, proti temu, da se liberalizira trg, sem pa realist. In eh, zato tudi pogledam, kakšne so možne grožnje na trgu in se mi zdi, da moramo upoštevati vse možnosti. A, je še tukaj pan posel Olejniča? Potem pa še vprašanje gospoda Olejničkega glede evropske solidarnosti. To se nanaša na STO, na Merkosur, a tudi na odnose z Rusijo. Rusijo poznamo, saj smo sosedi, pa ne le to. V teh pogajanjih lahko in želimo pomagati Evropi. Rusija je partner, s katerim se ne razpravlja le tako, da si izmenjujemo pisma, izjave, sklepe in zahteve. Ruske, ruskim politikom je všeč, če se z njimi pogovarjaš neposredno. To je seveda odlično dejstvo. Belgici in Nizozemci so to že izkoristili v trenutni krizi za EHEC. In pokazalo se je, da so bili oni pobudniki za dogovor z Rusijo. To splošno soglasje je bilo podpisano potem z Rusijo. Torej, treba je govoriti z njimi, tako na ravni komisarjev, kot na ravni posameznih držav članic. To pa zato, ker moramo videti, kako različni eh, so sistemi pregledov v posameznih državah. So zelo raznoliki in treba tudi vedeti, kako delujejo. Sploh nisem presenečen, da bi si vsak uvoznik eh, evropskih proizvodov želel vedeti, iz katere regije in iz kakšnega režima izhajajo izdelki. In seveda ima uvoznik pravico vprašati po teh informacijah in jih tudi čim več prejeti. Vendar, če kot Evropska unija podpisujemo dokumente z Rusijo in dosežemo nek sporazum, potem bo pristop Rusije do teh držav drugačen. Seveda se je treba srečati z ruskimi politiki, da bi prišli do takega dokumenta, ampak tak dokument bi bil pomemben za Rusijo in mislim, da tudi Poljska ta trg smatra kot zelo pomemben. Spoštovane gospe in gospodje, morda na kakšno vprašanje nisem odgovoril, rad pa bi povdaril, da sem zelo zadovoljen z današnjo razpravo, na njo gledam zelo pozitivno. In eh, kolega mi je ravno kar povedal, da še nisem odgovoril na zadnje vprašanje na postavitev zgornjih mej pri plačilih. Rad bi opozoril na tri elemente reforme, ne na vse. In rad, želel bi si, da ponovno razmislite tudi vi o tem. Sklenili smo, da bo naslednja reforma poenostavila SKP. Povedal pa sem tudi, da um, nov finančni okvir ne poenostavlja ravno zadev. Če si pogledamo predloge komisije iz novembra, tu je cela vrsta instrumentov za poenostavitev SKP vprašanje zelenitve, to je treba obravnavati. Gre za vprašanje standardov, ki smo jih sprejeli. Tu imamo na skrižno skladje na področju varstva okolja. Pomembno je pregledati, ali to tudi res uresničujejo. Treba je preveriti, ali so vse države, prenesle direktive povezane z varstvom okolja in treba je preveriti, ali so tudi izvedene najboljše prakse v vseh državah. In če, bomo, če bi te tri elemente dejansko izvedli in uresničili, bi bila to res skupna kmetijska politika, ki bi bila zelo zelena. In nadaljne to vrstne elemente bi lahko uvedli na neobvozujoč način v tretjem stebru. Potem vprašanje zgornjih meja in pa degresivnosti. Če bomo uporabili manj sredstev za neposredna plačila, torej dejansko za proizvodnjo, in če bomo bolj stavili na inovacije in investicije, potem problem postavljanje zgornjih meja ne bi bil tako nujen in izstopajoč. Tretji element, ki ga povdarjam, je aktivni kmet v okviru reforme. Torej, aktivni kmet je tisti kmet, ki ima veliko idej povezanih z razvojem njegovega obrata, kmet, ki ima ideje za vzpostavitev konkurenčnega kmetijskega sektorja v primerjavi z drugimi predeli sveta. Kmet, ki proizvaja za trg, je pravi kmet in ga je treba tudi nagraditi. Hvala lepa. Grazie, ministro. Hvala lepa, gospod minister Savitski. Hvala lepa tudi, ker si odgovarjal eh, tako ognjevito na vsa vprašanja in eh, hvala lepa tudi za prikaz glavnih smernic poljskega predsedovanja, kater je vaš program, katere so vaše prednostne naloge. Zdaj bomo prekinili sejo za eno minuto, eh, da pozdravimo ministra, na to pa bomo pričeli z glasovanjem.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 to eh, točko 9 bomo odložili in odlagamo torej tudi glasovanje o skupni ureditvi kmetijskih trgov in posebne določbe za nekatere kmetijske proizvode, uskladitev za Lizbonsko pogodbo eh, in to eh, bomo storili, kar bomo morali še malo razmisliti tu v tem odboru za to, da izpilimo strategijo parlamenta in komisije do sveta v zvezi s temo uskladitve z eh, Lizbonsko pogodbe. Torej, točko 9 bomo odložili na eh, drugi trenutek. Prehajamo k deseti točki. To je eh, točka, ki govori o zeleni knjigi, spremeniti izzive v priložnosti na poti k skupnemu strateškemu okviru za financiranje raziskav in inovacij v Evropski uniji. Pripravljalec mnenja je gospod Giovanni Lavija, ki mu takoj predajam besedo, če želi še kaj povedati pred glasovanjem. Pravi, da ne, ničesar ne bo dodajal v redu, potem prehajamo k glasovanju. Upam, da a, ste vsi opremljeni z glasovalno izkaznico. In če je temu tako, bi vas prosil, da glasujete in sicer z elektronskim glasovanjem ste pripravljeni. Začnimo. Začnimo pri prvem kompromisu. Glasujemo o prvem kompromisnem predlogu. Konec glasovanja. Sprijeto. Prehajamo k predlogu spremembe številka 4. Glasujemo o predlogu spremembe 4. 4 ponavljam. Še enkrat. Konec glasovanja o predlogu 4 in je zavrnjeno. Pazite, opozarjam vas, število oddanih glasov uh, ni ustrezno. Videti je, da imamo enega, en glas preveč za skupino ELS. Nadaljujemo. Prehajamo, glasujemo zdaj o predlogu spremembe 6. Glasujemo o predlogu 6. Konec glasovanja o predlogu spremembe številka 6 in je sprejeto, ne, zavrnjeno, se, pop, ne, se še enkrat popravlja predsednik, sprejeto. Torej, predlog spremembe 6 je sprejet. Moramo zdaj glasovati tudi o predlogu spremembe 5, to sem preskočil, torej glasujemo o številki 5. Predlog spremembe Dancila. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja o predlogu 5 in je sprejet tudi ta predlog spremembe. Prehajamo zdaj k predlogu spremembe številka 7. Niku, Nik, Nikulesku glasujemo o predlogu spremembe 7. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 8. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prehajamo zdaj k predlogu spremembe 9. Paksa se glasujemo o predlogu spremembe 9. Konec glasovanja. Zavrnjeno. opozarjamo, imamo en glas preveč uh, v okviru Evropske ljudske stranke. Nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo o predlogu spremembe 10. Glasujemo o številki 10. Predlog spremembe 10. Še vedno en glas preveč v Evropski ljudski stranki. Pazite, Evropska ljudska stranka ima en glas preveč. Predlog spremembe 10 je sprejet. Pazite, preverite, preverite število glasov. Nadaljujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 11. Glasujemo o predlogu 11. Konec glasovanja in je sprejeto. Glasujemo o predlogu spremembe 12. Prosim, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo k predlogu spremembe 13. Glasujemo o predlogu 13. konec glasovanja in je zavrnjeno. Prehajamo k predlogu 14. Glasujemo o predlogu spremembe številka 14. Konec glasovanja in je sprejeto. Prehajamo k predlo kompromisnemu predlogu spremembe številka 2. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Prehajamo sedaj k predlogu spremembe 18. Glasujemo o predlogu 18. Nikolesku. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo zdaj k glasovanju o kompromisnem predlogu eh, spremembe številka 3. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo zdaj k predlogu spremembe 23. Glasujemo. 23. 23. Konec glasovanja. Zavrnjena. Prehajamo sedaj k predlogu spremembe 24, glasujemo o tem. Konec glasovanja. Rekl bi, da je sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 25. Konec glasovanja. Zavrnjeno, ker je izenačeno. 26. Glasujemo sedaj o predlogu spremembe 26. konec glasovanja. Zavrnjeno. Glasujemo zdaj o predlogu sprejem B27. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zdaj glasujemo o predlogu sprejem B28. Dorfman, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Glasujemo zdaj o predlogu spremembe 29. Nikolesku. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. In še eh, na zadnje. Številka 30. Predlog spremembe 30. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnjeno. V redu, zdaj pa glasujemo o. Uh, mnenju, tako kot je bilo spremenjeno. Konec glasovanja sprejeto. Čestitamo poročevalcu in mislim, da lahko čestitamo Giovanni. Lahko preidemo k naslednji točki dnevnega reda, to je točka 11. Imamo še. Eh, glasovanje in sicer o sporazumu med Evropsko unijo in Marokom o vzajemnih ukrepih liberalizacije v zvezi s kmetijskimi in ribiškimi proizvodi. Gre za sprejetje predloga mnenje, ki ga je pripravil kolega Fontana. Dragi, drage kolegice in kolegi, s tem a, mnenjem moramo izraziti a, naše stališče za odbor INTA. Dva predloga sprememb sta bila uložena a, in a, o teh spremembah bomo najprej glasovali. Če bosta predloga zavrnjena, bomo potem glasovali v celoti o mnenju pripravljavca mnenja. Če bo tudi ta zavrnjen, zavrnjeno, bo potem e, naš odbor Agri e, se vzdržal in ne bo posredoval nikakršnega mnenja e, odboru Inta. Če Lorenzo ne želi spregovoriti, lahko preidemo nemudoma k glasovanju. Glasujemo o prvem od dveh predlogov sprememb. Glasujemo. Glasujemo še enkrat, ponavlja predsednik. Konec glasovanja. Rekl bi, da je zavrnjen. Zdaj pa prehajamo. V redu. Zdaj pa prehajamo k glasovanju o poročilu pripravljalca mnenja. Glasujemo torej o poročilu Fontana. Glasujemo. Zač, začnimo. Lahko še glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitamo. Torej gre za sporazum med Evropsko unijo in Marokom. S tem smo zaključili. Lahko torej izrazimo svoje mnenje, ki ga posredujemo odboru INTA. V redu, zdaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda, ki je zelo zanimiva, to je točka 12 dnevnega reda in sicer kako preprečiti, da toliko hrane konča v smeteh. Strategije za učinkovitejšo verigo preskrbe s hrano. Poročevalec je Salvatore Caronna. Torej, učinkovitost prehrambne verige v Evropski uniji je izredno pomemben vidik, ki ni bil ustrezno obravnavan doslej. Kot veste, ena tretjina hrane, eh, človeške hrane gre eh, izgubljene, predvsem v industrializiranih državah. To pomeni velika potrata, ogromne količine toplogrednih plinov po nepotrebnem. Torej, je zelo pomembno prisluhniti temu eh, predlogu osnutku mnenja. Naj vas seznanim s tem, da smo zaključili pogajanja z odborom za okolje in torej to poročilo bo izključno naše. Ne bomo imeli nikakršnih postopkov v zvezi s 50. členom. Besedo bomo torej nemudoma predali poslancu Karoni, ki bo predstavil to mnenje. Hvala lepa, predsednik. Čisto na kratko bom to storil, kajti že smo razmnožili kolegom besedilo. Uh, to uh, poročilo na lasno pobudo nastaja iz neke potrebe in sicer, da pritegnemo pozornost na vseh ravnih na neko vprašanje, vprašanje potrate eh, s hrano, ki eh, smo jo dolgo časa podcenjevali in ki je skozi čas uh, dejansko doseglo res, res eh, ogromne razsežnosti, raven uh, potrate z hrane, tako kot jo ocenjujo različni subjekti na različne načine. Torej, ta raven je taka, da lahko rečemo, da uh, nismo zgolj priče nekemu vprašanju oziroma nekemu problemu etične ali moralne narave, ampak gre za pravo gospodarsko vprašanje z uh, hudimi posledicami, posledicami tudi za okolje. Podatki so eh, res eh, strahotni. Po študiji, ki jo je naročila, naročil FAO, ena tretjina hrane, ki se vsako leto proizvaja v svetu in ki je namenjena človeški prehrani, se eh, izgubi in gre za milijardo in 300 milijonov ton hrane ki, zavr, ki jih zavržemo. V Evropi in v Severni Ameriki vsak eh, državljan proizvende 105 kg uh, eh, takih uh, zavrženih, uh, zavržene hrane, v Afriki pa samo 11 kg. Lahko rečemo, da hrana, ki se vsako leto zavrže, znaša več kot polovico letne proizvodnje žitarice. Evropa to pogledno je eden od predelov sveta, uh, približno 50 odstotkov vse saj potrate s hrano, kjer je ta pojav bolj akutan. Če bi cel svet eh, se držal našega tempa, potem bi potrebovali tri mm, zemlje, tri planete za proizvodnje, proizvodnje potrebne hrane. Gre torej za globalni svetovni problem, ki se dotika vseh Eh, členov eh, torej, eh, te verige od proizvajalca do predelovalca in potrošnika. To zadeva bolj industrializirane države, ampak ima določen vpliv tudi v državah v razvoju. Kajti, če v primeru prvih je dejansko ta potrata sredotočena v glavnem v zadnjih členih te verige in torej predvsem distribucija in potrošnja, v državah v razvoju pride do potrate predvsem v fazi proizvodnje proizvodnje, pobiranja eh, in distribucije. In to zaradi pomankanja ustrezne tehnologije, ustreznih prevoznih sredstev in možnosti hranjenja. Eh, torej iz teh podatkov, splošnih podatkov, lahko eh, že razumemo, da vse to predpostavlja določen strošek, ne samo gospodarske narave, sicer obsežne, ampak tudi, kar zadeva okoljsko plat, kajti ocenjeno je bilo, da približno 90 milijonov. Uh, kilogramov zavržene hrane v svetu eh, povzroča izpust ogromne količine CO2 -ja vsako leto. Torej to razmišljanje in druga razmišljanja, ki so zajeta v tem eh, poročilu na lastno pobudo, nam eh, nasilijo k temu, da se posvetimo temu vprašanju kot prednostni nalogi v okviru Evropskega programa. Zato je pomembno, da komisija, svet, države članice sprejmejo neko strategijo, in ukrepe, konkretne ukrepe za to, da se začnemo boriti proti tem težnjam. Moramo si zadati cilj, ambic, zelo ambiciozen cilj, ampak izvedljiv cilj, da do leta 2025 zmanjšamo na a, eh, znatni način ta pojav tako da a, tudi a, spodbudimo odgovornost vseh akterjev v tej verigi, torej od a, kmeta do a, potrošnika in zato predlagamo tudi a, nek vrsto kampanje o zaveščenju, ki ne vključuje šole, univerze, ampak tudi velike organizacije kmetov, a, industrijo in a, sicer namen tega naj bi bilo seznanjanje s posledicami a, tega trošenja s hrano. Torej, moramo moramo spodbuditi neko civilno znanstveno kulturo, ki naj bo usmirjena v način porabe in potrošnje, ki naj bo okoljsko vzdržno. V številnih državah Unije obstajajo že take izkušnje, ki so jih spodbudile skupine prostovoljcev, združenja, ki so oblikovali projekte proti eh, potrati s hrano. Vse to je privedlo do virtuoznega sistema, ki je poleg tega, da smo skrčili zapravljanje samo po sebi, je omogočilo tudi ponovno uporabo številnih, eh, števil, velikih količin hrane, namenjene eh, torej, ranljivejšim eh, slojem družbe. S tem poročilom želimo spodbuditi komisijo in svet naj oblikujeta neko zakonodajno pobudo, ki naj se loti odločno tega vprašanja. Pričemer naj ima kot izhodišče dejstvo, da ne obstaja eh, skupno, eh, torej soglasna, ne obstaja soglasna definicija zapravljanja menjal potrate z hrane in zato bi potrebovali tudi zakonodajni predlog, ki naj eh, privede tudi do strezne opredelitve. In eh, ne na zadnje v poročilu ustrajam tudi na tem, da je potrebno razglasiti Eh, leta 2013 let, Evropsko leto proti potrati s hrano. Kot eh, oprijemljiv znak ponovne, eh, ponovne angažiranosti vseh evropskih institucij v zvezi s to temo, zahvaljujem se vam za pozornost in se vam na voljo za morebitne vprašanja in soočanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Karona. Mislim, da je to tema, ki je nedvomno izredno pomembna in torej pozivam tebe in vse poročevalce v senci, da si maksimalno prizadevajo eh, v zvezi s to temo, ki eh, eh, nas bo seveda okupirala v naslednjih mesecih. S tem odpiram zdaj razpravo. Gospa Polson je zaprosila za besedo. Tak, Hvala lepa. Hvala. Potrata živil je bistveno bolj resen problem, kot smo mislili doslej. Približno tretjina živil, ki jih potrošniki odnesejo domov, tudi v ZDA, se zavrže. In uh, bolj ko gre proti koncu veriga oziroma na, na, na koncu verige se to dogaja, večji je ta problem. Problem je tudi pri strategiji, skladiščenju in tako naprej. Gre za resen problem in prispevati moramo k temu, da bomo zagotovili stabilen delujoč sistem. V revnih državah se zavrže zelo malo hrane vsaj tiste, ki pride do potrošnika. Mislim, da moramo tu narediti neko primerjavo z oskrbo z energijo in z potrato energije. To se je tudi že zgodilo, svet je bil preplavljen za ceneno energijo, vsi so lahko prosto razpolagali z energijo, ni bilo nekih velikih stroškov in eh, problema nismo sploh upoštevali. Potem je vse skupaj postalo dražje, teže smo prišli do energije in danes ugotavljamo, da obstajajo težavi za skrbo z energijo. Želim si, da bi razmišljali podobno v podobnih smerih, tudi ko se ukvarjamo z živili in z oskrbo z njimi. Ne bomo imeli nekega tekočega prehoda, živila ne bodo več tako poceni, kot so bila doslej. Želela bi si, da pripravimo nek program ali pa nek niz misli, kako, kakor smo to storili tudi z energijo. Danes govorimo o energetski učinkovitosti in tako bi morali tudi govoriti in razmišljati v zvezi z učinkovitostjo oskrbe. Kaj ti dragocena živila, ki jih proizvajamo, moramo tudi zaužiti. To je težko, to bo zahtevalo čas, ampak moramo sprožiti nek proces, ki bo skrbel za to, da bomo bistveno bolj previdni. Sama sem vojni otrok, ki je bil med. Uh, bombnimi napadi na podeželju in živela sem pri kmetih, ki so storili vse, zato, da so vrčevali s hrano in ki so kruh, preden so ga jedli, prekrižali. To je zame simbol spoštovanja do živili. Moramo se malce ozreti nazaj v ta čas. Moramo biti previdni, kajti če bomo preračunali, koliko vse to stane, kila pšenice, zdroba ali mesa, torej koliko proizvodnja tega stane, potem vemo, da se gospodarski stroški še gibljajo v nekih mejah normale, vendar pa so vplivi na okolje gromozanski in ravno ta vidik moramo opredeliti, ne toliko gospodarski vidik. Hvala. Hvala lepa, podpredsednica Polsen. Um, gospod Hayward, na to gospod Lavija. Hvala lepa. Najprej bi se poročevalcu zahvalil za delo pri tem pomembnem poročilu. Podpiram predlog, da bi 2013 razglasili za Evropsko leto boja proti živilskim odpadkom kajti bistveno je, da se širi zavest o tem problemu. Oskrbovalna veriga je v vseh členih eh, problematična, predvsem pa pri potrošnikih, zato je treba izboljšati osveščeno, zato da bodo ljudje se bolj zavedali tudi okoljskih vidikov. Večina ljudi pač hrano po koncu broka zavrže v odpadke, vendar pa so količine zavržene hrane tudi na drugih koncih verige velike in nezanemrljive. In pri potrošnikih to je le uh, vrh ledene gore. Zato je treba sprejeti vse možne okrepe, da se bo to lahko preprečilo. Uh, Kampanje osveščanja so izjemno pomembne, treba se je osredotočiti pri tem predvsem na potrošnike, hkrati pa tudi seveda na druge člene verige. Potem je treba te kampanje tudi uskladiti, zato da bodo res učinkovite. določiti si moramo tudi cilj do leta 2025, vendar tega cilja ne moremo doseči samo z kampanjami. Moramo tudi si pogledati, kaj se lahko naredi na področju embaliranja in pa prerasporejanja hrane tudi pri tistih, ki to najbolj potrebujejo. Tudi program za najbolj ogrožene ljudi je bil predstavljen v večfinančnem okvirju. hkrati moramo to pogledati tudi v luči slabe prehrane in prehranjenosti v Evropi. Moramo podati jasno sporočilo, da bo boj proti odpadkom um, iz prehrane postal glavna tema parlamenta. Hvala sedaj pa gospod Martin Heusling. Hvala lepa. Hvala. Upam, da je potrebno, da se zahvalimo kolegu Karoni za opravljeno delo eh, in sicer, eh, ki je privedlo do priprave tega osnutka eh, poročila na lasno pobudo o potrati hrane. Mislim, da nekateri podatki, ki so zajeti v poročilu, nam morajo dati misliti in sicer, da 129 kg živil je zavrženih in sicer po osebi v 27-terici po podatkih komisije. To je podatek, ki je absolutno pomemben. To ni ekskluziven podatek, ki zadeva samo potrošnike, ampak ki zadeva celotno preskrbovalno verigo od eh, polja do vilic. In eh, torej očitno je to podatek, ki nam mora dati razmisliti, eh, ko uh, pomislimo na to, da uh, se ocenjuje, da bo rast svetovnega prebivalstva za leto 2050 uh, porast za dve milijardi potrošnikov, ampak povečanje za 70 odstotkov, kar zadeva eh, prehrambno porabo. In to v svetovni eh, razsežnosti, kjer, je, kjer so eh, proizvodne možnosti omejene in to je podvrženo tudi konkurence strani drugih panog. Tukaj mislim predvsem na vodo, ki je nujna za kmetijsko proizvodnjo. Očitno je torej, da moramo nujno vključiti eh, tudi pojem uporabe in maksimalnega zmanjšanja potrate in eh, torej pojem optimalne uporabe živil med tiste politične strategije, ki naj nam zagotovijo eh, varnost hrane v prihodnje na, sicer v svetovni razsežnosti. Komisija bi morala torej podati svoje predloge, kajti več bomo o tem razmišljali, pomembni, več idej bomo imeli tudi v zvezi z majhnimi pobudami, ki bi lahko uh, zmanjšale to ogromno količino prehrambnih iz, izdelkov, ki jih uh, enostavno zavržemo in v resnici bi to lahko uporabili tudi za druge uh, uporabe. Tudi vprašanje označevanja, eh, označevanje potem tudi rok zapadlosti, dvojni rok zapadlosti, kar zadeva eh, prodajo oziroma dejansko eh, porabo. In torej cela vrsta majhnih pobud, ki bi jih lahko eh, čisto eh, jasno izrazili tudi v tem poročilu, gredo v pravo smer za zmaščevanje potrate in zato, da bomo novo pozornost namenili živilom, ki v obdobju bogatstva eh, je, bilo, je bila izgubljena, ampak kot nas je opozorila kolegica Polsen, v trenutkih eh, pomankanja vse to pridobi večje razsežnosti in vrednost, tako kot se trenutno dogaja za tista prebivalstva, ki nimajo dovolj hrane na razpolago, da zostijo svojim potrebam. Hvala lepa, eh, Giovanni, zdaj pa Martin. Izvolite. <clears throat> Ja, Zelo sem hvaležen za poročilo in eh, predlogi poročevalce se mi zdijo dobri. Moram pa tudi opozoriti na to, da je to problem, ki ga ne moremo rešiti z uredbo, to bi bilo prelepo. Seveda je treba najprej javnosti povedati, kaj se dogaja na tem področju. Mislim, da veliko ljudi sploh ne ve, kakšna je potrata na tem področju. To pa je seveda povezano tudi s tem, da živila dejansko nimajo neke vrednosti. Za številne zadeve zapravimo tako malo denarja, da pač hitreje pristanejo v smetnjaku, kot se je to zgodilo pred par leti. Vsi pa vemo, in to je tudi jasno, veliko govorimo o tem, da nas bo nekož 9 milijard, da bo treba 9 milijard ljudi tudi preskrbeti, da je treba več proizvesti, ampak če si ogledamo stanje na svetu, skoraj da ne mogoče, da proizvedemo več, ampak moramo bolj činkovito ravnati z obstoječimi viri. To je podobno kot pri energiji in pa tu je pomembna povečanje učinkovitosti. Mislim, da ni odločilno, da sedaj očitamo vse potrošnikom in pravimo, da preveč pristane v um, smetnjakih, ampak že veliko ostane na polju, kar ne ustraja določenim standardom. Uh, Eh, naprimer to standardizacijo, ki jo izvajamo, zaradi nje potem ostane naprimer krompir na polju, ker je premajhen in to se že začne. Potem drugi korak je, kaj vse se ne uporabi v uh, trgovinah, ker ne ustreza določenim kakovostnim zahtevam. Tudi tu moramo uh, upoštevati, da so tu izgube velike. V državah v razvoju je problem čisto drugačen. Uh, tam pravzaprav ogromno izgubijo, zato ker verige niso dobre, to pomeni um, skladiščenje, transport in tako naprej. In tu moramo staviti tudi na razvojno politiko in uh, tudi pri razvojni politiki moramo paziti, da ne bo samo šlo za povečanje uh, v nose, ampak da moramo tudi znotraj obstoječih kapacitet že marsikaj izboljšati. To so bistvene točke in tu je res veliko potencijala, da v prihodnosti ravnamo bolj učinkovito z živili in da ustvarimo neko zaveščanje o tem, kaj vse si lahko še privoščimo, če se pa ne moramo kar tako sprejeti. To je, mora biti več kot samo poziv javnosti, to mora biti. Uh, konkretni ukrepi, ki jih moramo izvesti in upam, da bomo potem lahko napredovali odločilno. Hvala. Grazie Martin. La lepa Martin, Brita Reimers, na to pa gospa Megines. Äh, Hvala. S tem poročilom se naslavljamo na temeljni problem družbe, ki je povezan z blaginjo, v kateri živimo ali pa tudi ne. To je povezano z politično stabilnostjo nekaterih držav, ki preprečujejo blaginjo, ki preprečujejo, da se tudi vzpostavi logistika. Torej, veliko področje, kjer moramo postati dejavni v državah v razvoju, moramo res izvajati smotrno razvojno politiko in pa tam bi lahko poskrbeli z pametnimi um, ukrepi tako, da tudi ne bo prišlo do potrate na samem polju. Hkrati pa se kaže, da moramo tudi sprožiti družbeno razpravo, kjer bomo seveda tudi pozvali potrošnike, kajti če tega ne bomo storili, bomo izgubili veliki potencial, da tudi posamezni državljan bolj zavestno ravna za živili. To pomeni, da je treba tudi samo kritično pogledati, um, kakšne so naše zahteve, ali bomo vedno žleh, pojedli samo tiste žlahtne dele ali morda tudi tiste malo malo žlahtne, ki so prav tako okusni. In eh, tudi, da razmislimo zvečer, preden skuhamo neko novo jed, da morda pojemo ostanke od včeraj. No, to smo uh, Eh, tudi doma pri nas počeli, da smo iz ostankov eh, prejšnjih dveh dni naredili odlično enolončnico, ki jo je cela družina z užitkom pojedla. Torej gre za neko splošno družbeno razpravo, ki je trenutno ni in ki se ji izogibamo in če se ji bomo izogibali, potem lahko iz, tudi predpišemo toliko zakonov, koliko želimo, pa te ne bodo uresničeni. Moramo ljudem pojasniti, da boljše ravnanje z veri, z vodo, z tlemi, z, z hranili, da to ne moremo naložiti samo kmetom in ne le samo proizvajalcem in predelovalcem, ampak da moramo vključiti tudi trgovino in pa posameznega potrošnika, kateremu moramo pojasniti, kako naj ravna za živili. Problem je torej ogromen, zajema tudi izobraževanje področja socialnih politik in res moramo pravzaprav vstopiti v vse odbore in ta problem lahko rešimo le skupaj in tega ne moremo rešiti v samem pohodu kmetijskega odbora. Hvala. Hvala lepa, Brita Megines na to sirijski. Hvala lepa, hvala poročevalcu. Strinjam se, da gre za res velik problem. In uh, gre za zavrženo hrano. Vedno bo prišlo do tega, da bo nekaj um, živil nekako um, izpadlo v verigi. Ampak, če pa gledamo za zavr zavrženo hrano, me pa skrbijo te številke za dežele v razvoju, torej gre za 6 do 11 kg za subsaharsko področje, kjer je že tako lahko ta velika. In tu moramo pogledati, kako lahko res pomagamo zmanjšati živilske odpadke oziroma zavrženo hrano v, tem, v tej regiji. Če pa si pogledam um, stanje v Evropski uniji, pa če si to temu, kar je rekla gospa Paulsen, uh, tisti, ki se tega zavedajo, tisti ne zavračajo hrane in zato je treba povečati zavez, zato da bomo lahko izboljšali situacijo. Leto, ki bi bilo namenjeno tej temi, je dobra zasnova in to dobro izhodišče in s tem lahko sprožimo razpravo. Potem pa je tu še nek argument v zvezi z našimi sistemi kakovosti nas skrbi, eh, da si potrošniki želijo popolnost ali da jo vse iščejo, vendar se moramo sprašati nekaj resnega. Če si bomo dovolili bolj fleksibilne standarde, potem bo do zaloge hrane večje in to bo potem vplivalo na ceno, ki jo dobijo eh, proizvajalci. Torej, to je spet neko gospodarsko. Eh, gospodarski vidik, ki ga niste upoštevali v vašem poročilu, torej kje lahko izboljšamo situacijo ampak kakšne bodo potem posledice tudi za tiste v prihram, prihrambeni verigi. In če se bomo temu vidiku tudi posvetili, bo poročilo še bolj poglobljeno. To lahko rešimo z eh, predlogi sprememb po, drugače pa je poročilo odlično, vprašanje je samo, kako bomo to dosegli. Hvala. Hvala lepa, zdaj je gospod Sikirijski na to, Albert Des. Hvala lepa. Na plenarnem zasedanju smo govorili o manj sredstvih na področju živil. Dostop do živil pa je seveda povezan tudi z pomankanjem dohodkov in z cenami. Mislim, da bi v bogatejših družbah morali upoštevati tudi cene živil. Potrebni so tudi programi izobraževanje, ki bi jih jaz postavil v spredje, moramo pa upoštevati tudi sam sistem. Če torej neka trgovina hrani živila oziroma ima živila v skladišču, ki jim je potekel rok, morajo izvesti določene uh, um, ukrepe, to pomeni več stroškov, plačati morajo pristojbine, davke in tako naprej. Seveda pa si želijo prodati ta živila. To vedno povzroča dodatne stroške, če se je treba vse to prodati. Oziroma, če, se, če je treba vse to zavreči. Torej, gre tu za vprašanje kvantitete, financ, prava in pa trgovskih standardov. Uh, ko govorimo o slednjih, moramo tudi upoštevati, kakšen je izdelek, ki se da v promet, to je treba seveda upoštevati, vendar pa moramo spremeniti naše stališče v zvezi s tem. Potem pa je tu še vprašanje finančnih instrumentov. Morda bi morali uh, pogledati, kaj bi bilo učinkovito, najprej pa je treba se sploh zavedati problema. Hvala lepa. Grazie, onorevole Sekireski. Hvala lepa. Zdaj predajamo gospodu Desu na to sartori. Hvala tudi jaz bi se zahvalil poročevalcu, da je tako dobro obdelal to temo, ki se je lotil. Ne bi ponavljal tega, kar je bilo že povedano vendar pa sta mene zaznamovali v življenju dve zadevi v zvezi z živili. Sredi 50-ih let sem z babico na polju pomagal pri žetvi eh, pšenice in tam smo pobirali tiste ostanke žita, ki Eh, so ostali po žetvi pravzaprav. In kdor mora to poberati, ta zagotovo ne meče stran eh, hrane. In živila so sredstvo za življenje, ampak sedaj je eh, ponudba ogromna in ljudje nimajo več odnosa do tega, kaj živila dejansko so. Potem druga stvar me je zaznamovala sredi 90-ih, ko sem bil za skupino iz moje domovine v Braziliji in smo bili na nekem vrtu restauracije, ki je bila obdana z neko um, žico. In čim smo zaključili, so ob tisti ograji stali mladi. Uh, stari 16-17 let in v rokah so imeli plastične vrečke in so prosili, da tisto, česar ne bomo pojedli, damo njim v vrečke. Lastnik eh, restauracije nam je želel to prepovedati, jaz si nisem dovolil tega prepovedati, ker sem rekel o tem, kar sem plačal, odločam sam, komu bom tega dal. In vsi smo pustili dovolj hrane, da smo lahko še enkrat nahranili 15-16 ljudi in to sredi te velike agrarne Brazilije. Čez, in ko vidiš, kako hvaležni so ljudje, ki so dobili to, kar smo mi postili, potem se včasih res čudim, s kakšno lahkotnostjo se zavračajo in uničujejo živila. Nikoli ne bomo prišli do tega, da sploh ne bi bilo uničenja živil, ampak moramo skušiti to uničenje zmanjšati v največji možni meri. To sem zračunal enkrat za Nemčijo. Gre za milijardne vsote, kjer se živila mečejo stran. Če si pogledam potem eh, samo 100 evrov na osebo, na, na prebivalca, pridem na 800 milijonov oziroma 8 milijard. In če potem pogledam, koliko Nemčija plačuje Evropi, potem vidim, da trikratne zneske pravzaprav zmečemo stran. In res moramo storiti vse, zato da bomo našli načine za zmanjšanje uničevanja živil. Ravno v časih, kjer bomo morali podvojiti proizvodnjo živil do leta 2050, moramo poskrbeti za to, da zmanjšamo to uničenje. In uh, mislim, da bomo lahko s tem poročilom naredili majhen prispevek temu, da se uničim manj živil. Eh, hvala lepa, Albert. Imamo še tri govornike na seznamu, ampak eh, razpravo moramo zaključiti ob 12. sledi sestanek koordinatorja Kapula Santos. Um hvala lepa. Mislim, da gre za zelo pomembno razpravo. Eh, količine eh, zavržene hrane so neverjetne in če ne bi bila naša razprava koristna, potrebujemo strategijo, kako naj se lotimo na praktičen način te teme. Najprej moramo seveda poskrbeti za ozaveščanje javnosti. To naredimo s kampanjami ozaveščanja in izobraževanja. In eh, jaz eh, bi predlagal eh, tudi nek predlog spremembe, ki bi obravnaval kampanje o zaveščanja. To je lahko tudi del promocije kmetijskih proizvodov. Na ta način bi ta kampanja Eh, dobila tudi finančna sredstva in lahko bi močno vplivala na mlade ljudi. Hvala lepa, Jim Nicholson. Hvala lepa. To je seveda zelo zanimiva tema. In zelo zanimivo je poslušati. In povsem ne bomo mogli odpraviti odpadkov oziroma preprečiti nastajanje odpadkov. Vendar, če se prav spomnim, 50 let je moj oče na kolesu šel na jug Irske in se vračal s sladkorjem, maslom in marmelado in tega pri nas nismo mogli kupovati in tedaj so hrani Eh, hrano res vsi zelo eh, cenili in eh, hrana je bila nekaj posebnega. To so bile stvari, ki jih nismo imeli vedno, vsak dan. Danes so ljudje razvajeni zaradi izbire in tudi zaradi tega, ker lahko kupujejo hrano po prenizkih cenah, po mojem mnenju in tudi nočejo plačevati več eh, za hrano in to je seveda tudi napaka. Mislim, da komisija lahko stori veliko, da spodbuja preprečevanje nastajanja odpadkov in eh, tudi mi lahko uh, uh, ustrezno ravnamo v bla, uh, eh, vele blagovnicah. Naprimer, uh, eh, lahko gledamo tudi uh, datume priporočene porabe in dejstvo je, dosti krat piše, to je uh, rok trajanja do takrat in do takrat, vendar so stvari še vedno užitne in jih lahko predelamo in, in skuhamo in so dobre. In morda bi bilo dobro, če bi se vrnili k določenim temeljem življenja in če ne bi lebdeli nekje nad eh, oblaki. In eh, če ne bi poslušali ljudi, ki nam pravijo, da bo življenje toliko lepše, če bomo delali tako ali drugače. Torej, vsekakor pričakujem nove zamisli za ta predlog in se jih veselim. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Arabela. Eh, hvala lepa za to koristno poročilo. Hrana uživa manj spoštovanja kot v preteklosti in tudi za hrano porabljamo bistveno manj e, družinskega proračuna. In, e, tudi ljudje se ne spominjajo tako zelo vojne in povojnih časov. In eh, z njimi izginja eh, tudi spoštovanje do hrane. Moj oče je tudi govoril, mi ne tratimo kruha in tudi če je suh, ga pojemo. Salvatore ima prav, tu gre za vprašanje izobraževanja in v šolah moramo učiti že eh, otroke, kako eh, naj ravnajo s hrano. Med šesto in osmo, eh, osmim letom je treba govoriti o teh stvarih z otroki. In potem ena stvar še ni omenjena, gre za odgovornost eh, kmetijske živilske industrije, gre tudi za velikost embalaž. Določene embalaže so prevelike, stvari eh, ne moremo tako hitro pojesti, spremenijo barvo in stvari pač eh, završamo, čeprav so morda celo užitne, kljub spremembi barve. Eh, potem pa politika odpadkov. Nekateri eh, imajo zelo jasne predpise glede ločevanja organskih odpadkov in mi se moramo vprašati, ali ni neka povezava. Uh, Eh, možna tudi naprimer z ustreznim zaračunavanjem odpadkov, naprimer več kot odpadkov, več plačaš za odvoz smeti in podobno. Morda bi se na, na ta način tudi eh, naučili preprečevati odpadke. Hvala lepa. Grazie Mark, grazie a tutti. Hvala lepa Mark, hvala lepa vsem govorcem in zahvaljujemo se seveda tudi poročevalcu Karoni. Naj vas vse opozorim, tudi zato, ker to je bil predmet med navednicami spora z odborom za okolje, naj vam povem, da v tem poročilu se ukvarjamo uh, s tem, kako naj preprečimo uh, potrato hrane, ne pa kako naj upravljamo s potrato. Kajti drugače bi to bila tema, uh, ki ki bi pripadala odboru za okolje. Zdaj ne vem, če želi morda predstavnik komisije iz DG Agri in sicer, če lahko kaj pove v eni minuti, želite kaj povedati. Imamo res zelo malo časa na razpolago. Hvala lepa. Poskušal bom biti kratek torej ta pobuda je dobrodošla, eh, iz tega lahko naredimo prednostno nalogo in to je tudi v skladi s strategijo 2020. Mi želimo eh, učinkovito Evropo pri uporabi verov. Potrebne vidnosti pobude zaradi tega, da mobiliziramo različne akterje in eh, deležnike od v celotni prehranski verigi do eh, potrošnikov potrebni so eh, ukrepi izobraževanja. To je bilo vse omenjeno. Treba je seveda okrepiti sinergijo med različnimi politikami in eh, dejavnostmi Evropske unije, ki bi pripeljali do preprečevanja tratenja hrane te stvari so tudi omenjene v poročilu gospoda Karone. To je pravzaprav prva diagnoza tudi eh, dejavnikov, ki povzročajo tratenje in tu imamo tudi prvo oceno opcij, ki se ponujajo evropski javnosti. ki bi morala bolje razumeti in nadzorovati določene fenomene, dolo treba je res začeti s samim označevanjem, gre gra sensibiliziranje, eh, ozaveščanje in podobno. Res je, kot je tudi zapisano v poročilo, da nismo raziskovali izgub v samem kmetijskem sektorju, vendar ni tu največji problem. Vsekakor je največji problem v industrijskih državah in sicer proti koncu uh, verige. Eh, ta študija kaže eh, tudi velikost problema, vzroke in tudi prizadevanja za zmanjšanje tratenja. Tu morajo sodelovati različni akterji in to zadeva vse politike, ki lahko vplivajo na vedenje potrošnikov in drugih akterjev. Se pravi, mi potrebujemo usklajen pristop različnih politik in to je seveda zelo pomembno za službe komisije. Prosili ste me, naj bom kratek in hiter in sedaj ne bom eh, predstavil celotnega pregleda pobud, ki tečejo že sedaj. Torej strinjamo se z usmeritvami in smo vam na voljo, se pravi vam kot celotnem odboru in tudi poročevalcu. Večina teh pobud eh, ni, ne izhaja eh, iz področja, za katero je eh, pristojna skupna kmetijska politika in zaradi tega je treba seveda poskrbeti eh, za razne ukrepe, za kratke verige, treba je sodelovati z organizacijami pridelovalcev, treba je eh, preprečevati uh, tratenje živali, uh, živil in s programom sadje v šolah se že podpirajo projekti ozaveščanja v šoli, kajti tu želimo naučiti otroke zdrave, odgovorne prehrane in zaradi pravnih eh, razlogov je ta program eh, v okviru promocije sadja in zelenjave, vendar potrebni so pač spremni ukrepi, zlasti na področju izobraževanja. Naj omenim tudi eh, Evropsko partnerstvo za inovacije v kmetijstvu in ta poskuša povezati raziskovalni sektor in eh, dejavnike v prehranski verigi, se pravi kmetovalce in druge, Tu se iščejo inovacije, eh, s katerimi se želi preprečiti tratenje. Torej, tako na kratko o tekočih eh, oziroma načrtovanih dejavnostih. Mi smo vse to zabeležili in še naprej bomo spremljali vaša dela. In mi bomo obvestili tudi kolege iz drugih služb eh, komisije eh, o vseh. Eh, stvareh, ki spadajo v njihovo področje delovanje. Vsekakor bomo mi podprli to temo. Hvala lepa. Skusama. Hvala lepa, oproščam se to, da res. Uh, čas, uh, ki smo ga namenili. Um, poljskemu ministru je eh, presegal eh, predvideno dolžino in moramo apsolutno zaključiti ob 12. uri. Besedo predajamo gospodu Karoni, eh, ki bo zaključil razpravo na to temo. Čisto kratek bom, kajti mislim, da smo dosegli glavni cilj, ki smo si ga zadali, sicer da bi pritegnili pozornost na to temo, ki je bila predolgo podcenjena in torej sem res zadovoljen. Na tem, da je prišlo do tako eh, obširne razprave v okviru tega odbora, prepričan sem, da glavni cilj eh, v tej prvi fazi je ravno eh, ta in sicer, da osvetlimo neko vprašanje, ki, tako kot so mnogi povdarili, kot Mark Lavija in mnogi drugi, to je tema, ki postaja odločilnega pomena, zato da bomo potem lahko kos nekim razmeram, ki bodo neizogibno ustvarile težave pri obvladovanju v naslednjih letih eh, teme, ki, ki je povezana z prehrano, z živili. Pričakujem seveda vaše predloge spremembe. Eh, Eh, vaše pripombe, tako da obogatimo to besedilo, da oblikujemo čim bolj eh, sprejemljivo besedilo in eh, tako, da, bomo, da nam bo uspelo komisiji in državam članici, članicami usiliti, predlagati neko skupno strategijo za to, da Evropa, kjer skupaj z Združenimi državami prihaja do največje potrate hrane, torej da bo Evropa postala tista, eh, tista entiteta, ki najbolj uspešno posega. Hvala lepa, hvala lepa gospod Karona eh, za to besedilo, ki, je, ki obravnava tako zelo pomembno vprašanje. Zdaj prehajamo k zadnje, zadnji točki, sicer nekaj minut damo gospod Rajmerski, ki eh, nas bo, nam bo predstavila rezultate trialoga. Da darf ich äh, ganz kurz und Čisto na kratko in ne boleče bi prenesla razveseljive novice. 27. junija smo se uspešno dogovorili na prvem trialogu o um, prostovoljni modulaciji neposrednih plačil. V 6.2 smo imeli majhno spremembico, gre uh, eh, svetovalni postopek, ki se je spremenil v postopek pregleda, examination procedure. In če to podpremo eh, ustrezno v eh, plenarnem zasedanju, je to pravzaprav eh, dober znak, da bi se pač na podoben način lotili tudi drugih stvari. Hvala lepa. Molto bene, se non ci sono obiezioni, seguiamo le indicazioni che ci ha dato Brit. Odlično, če torej nimate nič proti, bomo sledili eh, predlogu Brite. Naslednji sestanek bo 30. avgusta. Želim vsem lepe počitnice. Koordinatori, prosim, ostanite tukaj, kajti takoj moramo začeti sestankom koordinatorjem. Vsem drugim pa želim lepe počitnice in prosim, da hitro zapustite dvorano. Nimamo veliko časa in končati moramo ob.